Veseli me, da je med nami Andris Matis, pomestni minister iz Latvije, ki predseduje Evropskemu svetu. Veseli nas, da ste z nami. Gospod Matis, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod Kramer, gospod in gospodje, dragi poslanke in poslanci, člani odbora za. So promet, veseli me, da sem danes z vami in vam lahko predstavim prioritete latvijskega predsedovanja na področju prometa. Začenjajo zelo zanimivim časom za Evropo, v tem času nas čaka veliko odgovornosti. Evropejci so pred kratkim izvolili novi Evropski parlament, imamo tudi novo Evropsko komisijo. Evropsko gospodarstvo si je nekoliko pomoglo od finančne in gospodarske krize in njenih posledic, hkrati pa se sooča z novimi geopolitičnimi izzivi. En od horizontalnih prioritet predsedstva je ponovno zagon evropskega gospodarstva in gospodarske rasti. Tukaj želimo doseči čim večjo dodano vrednost, saj ima gospodarstvo velik potencial, promet pa sploh pri razvoju infrastrukture ter možnosti multimodalnega transporta, kot tudi razvoj storitvenega sektorja. Tukaj sedimo pomembni evropski pobudi, ki ima neposreden vpliv na naše delo. Gospod Junker je prijavil finančni načrte ki je bil sedaj sprejet in sodi med naše prioritete, kar bo prineslo dodano vrednost pri vzpostavitvi evropske infrastrukture pri premostitvi pomanjkljivosti v sistemu. Se cela vrsta pomembnih eh, faktorjev, ki sodijo med naše prioritete, naprimer pomen dobavnih sistemov za nafto, kot tudi razvoj transportnih eh, poti med eh, Azijo in Evropo. Želimo se, da bi bila Evropa bolj konkurenčna, bolj gospodarsko uspešna, želimo si promet, ki bo temeljil na eh, trajnostnih rešitvah, kar je tudi nujno potrebno zato bomo nadaljevali z zakonodajnimi pobudami, ki se osredotočajo na enotni, vzdržni oziroma trajnostni prometni sistem z enakimi pravili za vse. Delali bomo na pametnem prenosu prometa ceste na železnico kar zadeva cestni promet, moramo zagotoviti, da zagotovimo ustrezne pogoje za prevoz tovora. Tukaj morajo svojo vlogo odigrati tudi gospodarski subjekti. Želimo si doseči napredek pri četrtem železniškem eh, svežnju, to je en od eh, velikih četrtih, štirih eh, prioritet želimo izvesti pomembne naloge ter medinstitucionalne razprave. In želimo zaključiti delo pri tehničnem stebru, kar je za nas prioriteta na področju transporta. Četrti trilog, ki bo potekal konec tega meseca, bi moral prinesti dovolj priložnosti za poglobljeno razpravo o ključnih odprtih vprašanjih, glede od delitev pristojnosti med železniškimi podjetji, izdajo varnostnih certifikatov in železniškimi podsistemi ter odnosom med ERO in nacionalnimi organi. Pri tem bomo gradili na tem, kar je upravilo italijansko predsedstvo. Prav tako smo začeli delati na novem kompromisnem besedilo, kar zadeva obveznosti javnih organov in javne službe. S tem se bomo skupaj ukvarjali na svetu strinja, da se svet in Evropski parlament strinjata glede zaveze, da bo se dosegla napredek v prvi polovici tega leta. Predlagamo pragmatični pristop svet in parlament s podporo komisije. Bodo v prihodnih eh, tednih opredelili konkretne načine sodelovanja in se dogovorili o tehničnem stebru kar nam bo omogočilo reševanje odprtih vprašanj in zaključek razprave v tem zelo kompleksnem vprašanju do konca našega predsedovanja. Naj še enkrat povdarim, da bo delo v svetu potekalo pri vseh elementih svežnja tudi Evropski parlament odigral pomembno pragmatično vlogo v razpravah, eh, ki naj bi pripeljale do zaključka razprav o tehničnem stebru, tako da bo svet lahko opravil svojo domačo nalogo glede komercialnega stebra. Svetci so eh, je hvaležno parlamentu za konstruktivni pristop. izhajamo iz dogovora, ki ga je sklenilo italijansko predsedstvo glede mas in mer vozil. Tukaj imam tudi direktivo o čezmejnih eh, prekrških sestnem prometu, ki je drug dosežek italijanskega predsedstva. Na tem bomo gradili naše zelo predvsem glede tovornih vozil in izmenjave informacij. Glede prekrškov, ki ogrožajo varnost cestnem prometu. Junija bo svet eh, za promet govoril o varnosti v cestnem prometu. Naše delo pa bo temeljilo na strateškem pregledu varnosti cestnega prometa, ki bo tudi takrat opravljen. Mnogo države članice se vse bolj ukvarjajo z okrepitvijo tega področja. Če preidem na letalstvo, latvijsko predsedstvo bo nadaljevalo na sežno SES-2 na osnovi časovnici, ki smo si zastavili, prav tako si bomo ogledali zakonodajno področje letališč. Vprašanje Gibraltarja ne sodi med prometne na vprašanja, tako da tega ne bomo mogli rešiti v okviru latvijskega predsedovanja seveda spoštujem stališča držav članic, ampak upam, da bomo skupaj lahko konstruktivno našli tehnično rešitev za to vprašanje in bo latvijsko predsedstvo lahko nadaljevalo z drugimi prioritetami. Predsedstvo je začelo delo na zakonodaje o pravicah potnikov. In tukaj želimo rešiti še odprta vprašanja. Želimo si bistveno napredovati v razpravah z državami članicami. Potem prehajamo na sisteme, ki so del prihodnosti. To je seveda čas, da začnemo z razpravami na tem področju. Organizirali bomo eh, srečanje na visoki ravni 5. in 6. marca v Rigi glede vprašanja eh, dron v civilnem letarstvu. To bo srečanje na visoki ravni za predstavniki industrije, ki se bodo pogovarjali o izzivih prihodnosti in izpolnjevanju pogojev, da bomo lahko konkurenčni na mednarodnem trgu. Seveda bomo tudi odprti za nove predloge komisije na področju zunanih odnosov v letalstvo. Kar zadeva konkurenčnost, vse to naj bi prispevalo k povečanju konkurenčnosti letalstva v Evropi in izboljšalo odnose med Evropsko unijo in tretjimi državami. Povezovanje Evrope je seveda ključnega pomena za evropske države, ne samo za tiste na obrobju, ampak za vse. Če si pogledamo zadevo v širšem kontekstu, si moramo gledati paradigmo multimodalnosti, ki se odraža v eh, strategiji TNC. No, tukaj imamo seveda načrte TNT in ostrezne koridorje, ki so visoko na naši prioritetni listi in v tem smislu bomo vodili ministerske pogovore v mesecu marcu. Prav tako želimo zagotoviti ustrezne investicije na področju TNT. Gre za enega od stebrov letnih pregledov rasti. S tem se bomo ukvarjali tudi v okviru Evropskega semestra in strategije EU 2020, ki jo bomo umestno revidirali v juniju bomo v Rigi organizirali skupaj s komisijo Dneve TNT 2015, ki bodo omogočili nadaljevanje razprav o Junkerjevem načrtu, naložbenem načrtu, kar je seveda širši predlog, kot je samo s skladb za strateške naložbe. V sodelovanju tudi um, pripravljam tudi projekt eh, Baltika, kjer želimo železniško mreže priključiti na evropsko omrežje, s tem bomo povečali mobilnost in zagotovili, da lahko celotno omrežje uporabljajo Rusi. Evropejci, ena od prioritet latvijskega predsedstva je vključevati Evropo. 29.30. aprila v Rigi načrtujemo srečanje med uh, tretjim Asimom in ministri za promet iz Azije in Evrope, kar zadeva multimodalni transport, bo ta vključen v celotni notni evropski prometni sistem, v kar so vključene tudi eh, vodne plovne poti oziroma notranje plovne poti kjer moramo zagotoviti boljšo zmogljivost za prevoz tovora po notranjih plovnih poteh. Predsedstvo je začelo z delom na predlogu za uredbo o tehničnih standardih za reč na plovila ki temelji na svežnju na jadest, kjer si želimo hitro doseči dogovor, hkrati pa moramo zagotoviti kakovost napredek v svetu pri tem tehničnem področju. Nadaljevali bomo z dnevnimi aktivnostmi, pri čemer moramo braniti interese evropskega pomorskega transporta v širšem mednarodnem okviru. Tukaj je še predlog glede pristanišč. Še naprej bomo delali na pripravi prezimetne uredbe, tako da bomo spostavili ustrezen pravni okvir, ki bo tudi ustrezno transparenten. Pri čemer moramo upoštevati tudi regionalne na pristanišča in upoštevati regionalne razlike v Evropi. Kar zadeva horizontalna vprašanja, naj poudarim, da je ključnega pomena, da mesta pripravijo načrte mobilnosti in trajnostnega razvoja, pri čemer je cilj izboljšanje varnosti vseh vrst transporta urbani načrti mobilnosti morajo vključevati vse udeležence v prometu, tudi kolesarje in napišce in uporabljati inteligentne prometne sisteme ITS. Predsedstvo bo poskušajo doseči dogovor glede statistike v železniškem prometu in v pomorskem prometu. Želimo sodelovati in sicer konstruktivno z Evropskim parlamentom. Čaka nas veliko pobud z novo Junkerjevo komisijo s cilji v smeri trajnosti rasti in konkurenčnosti. Upam, da bomo skupaj lahko našli dobre kompromise in čim boljšo zakonodajo, ki bo pomagala našim državljanom in gospodarskim subjektom, ki bodo lahko izkoristili prednosti skupnega oziroma enotnega evropskega trga. Hvala. Ja, dankeschön, Herr Matis. Hvala lepa, gospod Matis, za izčrpne informacije vaših načrtov za predsedovanje. Potrudili se bomo, da bomo tudi mi dobro sodelovali in da bomo skupaj dosegli dobre rezultate. Zdaj imajo besedo koordinatorji dve minuti, potem lahko odgovorite na vprašanje koordinatorjev, potem pa bo še cela vrsta drugih govornikov in na koncu boste lahko zaključili. Začenjamo z gospodom Vanderkampom. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod minister. Tudi v imenu e- politične skupine LS eh, bi prisrčno pozdravil eh, gospoda ministra v našem odboru. Eh, želimo tudi veliko uspeha, pa tudi veselja pri delu, pri vodenju Evropskega sveta. Izkušnje so mi pokazali, da mala, male države včasih več dosežejo kot velike. Velike so mogoče preponosne in težko sklepajo kompromise. Male države pa lažje prihajajo do kompromisov in tako zadeve tudi enostavno izpeljejo. Veseli me vaša pobuda v zvezi z četrtim železniškim svežnjem. Danes sem že povedal, da obžalujem, da teh informacij nismo dobili neposredno, ampak eh, kakšno neformalno. Torej, neformalni dogovor je včasih veliko pomemben. Mogoče bomo dobili informacije od velikih železniških podjetij. Politični SBR moramo razvijati naprej. In ne bomo se osredotočali samo na tehnična vprašanja. Zdaj pa še mogoče par besed k Gibraltarju. Kolega Marinesko je verjetno k temu povedal še nekaj več. Seveda razumemo velike geopolitične odnose med Združenim kraljestvom in Španijo, vendar pa ni mogoče, da se celoten dosje povezan z letalskim prometom ne premakne z mrtve točke zaradi vprašanja Gibraltarja. Zato bi prosil ministra, da se temu vprašanju posveti. Potem gre tukaj načrt eh, predsednika komisije Junkerja, ki pravi, da bodo sodelovali države članice. Vprašanje je, kako boste države članice privabili k investicijam v okviru Junkerjevega načrta. Ismail je tukaj naslednji. Hvala lepa. In tudi sami vas prisrčno pozdravljam, gospod minister v Evropskem parlamentu, v imenu moje politične skupine socialistov in demokratov v katerem bi vam tudi zaželil veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Pred, eh, da ste prevzeli predsedovanje, smo se lahko izmenjali z vami in vašim. Mi sodelavci, glede prioritet, eh, nekatere od njih ste tudi omenili. Ponovno bi omenil pomemben četrti železniški svežen. Ni skrivnost, gospod minister, da je političen del zelo kontroverzen in o njem vroč, poteka vroča razprava tudi v državah članicah. Doslej smo eh, zastopali mnenje, da je treba zadevo obravnavati kot svežen. Zanima me, kaj boste naredili, ko boste na naslednjem srečanju ministrov ugotovili, da ni prišlo do političnega dogovora in bo to še naprej oviralo sprejete tehničnega stebra. Kako boste postopali ali boste razmislili o tem, da bi oba stebra ločili? To je moje prvo vprašanje in še drugo. Znotraj Evropske unije prihaja do velikih eh, razlik, še posebej na področju socijale pri pravicah delojemalcev. Če dovolite, primer Norwegian Airlines, je letalska družba, ki leti znotraj evropskega ozemlja z delemalci, ki niso plačani po evropskih standardov in tudi po evropskih standardih in tudi nimajo nobenih pravic. Enako velja za voznike tovornjakov za logistična podjetja, kjer imamo zelo velike razlike izkoriščanje in glede tega bi me zanimalo, imate kakšne ideje, kako napredovati med latvijskim predsedovanjem v naslednjih mesecih in še veliko uspeha. Hvala lepa, Robert Zile, mislim, da ga poznate. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, tudi jaz eh, pozdravljam. Andrisa Matica, na sej našega odbora in mu želim uspešno predsedovanje. Ne samo, ker sem tudi sam latvijec, ampak eh, že vaša predstavitve je pokazala, da imate nazajšnje načrte. Junkerjev načrt je zelo zanimiv, ne vas eh, spomnim na to, da bi morali zadevo izpeljali. Na področju prometa imamo velike eh, nabedosti, ne želimo si zaustaviti razvoja, ki smo ga dosegli v zadnjih eh, letih. Cela vrsta procesov se je zaustavila zaradi delovanja posameznih držav članic. nekatere so bolj dinamične na tem področju, druge manj, če menim samo Francijo ali Nemčijo. Določeni ukrepi niso doživeli velike podpore. Kaj bi lahko naredili, da bi pospešili izgradnjo tudi evropskih koridorjev? mislim, da lahko četrti železniški svežen uspe, če se vsi potrudimo. Kar zadeva socialni dumping, če ne bomo pazljivi pri tem vprašanju, bomo lahko razdelili enotni prometni trg v Evropi. Mm, to, kako se razvija politika minimalnih plač na tem področju v Evropi je zelo zanimiva. Pravi, da ne bi vsi za enako delo dobili enako. Jaz mojemu asistentu ne morem plačati enako, kot eh, lahko kdo plača asistentu v Berlinu. Tudi tu imamo razlike. Če govorimo o socialnem dumpingu, moramo poštevati tudi ta dejstva če ne bomo pazljivi, lahko podkopavamo celotno osnovo evropskega trga. Gezine Majsner je naslednja. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi v imenu liberalcev prisrčno pozdravljam v našem odboru. Želim vam uspešno predsedovanje in želimo si dobro sodelovanje. Kar nekaj trilogov še nas čaka in bomo videli, kaj se bo dogajalo v vašem predsedovanju. Omenili ste mnoge točke, kot če zatem železniškom svežnju ne bom govorila veliko, kolegica Bilbao se bo vrnila na to vprašanje, se ena odporče Vavka pri enotnem evropskem nebu in vsem, kar je povezano z letalskim prometom. Se strinjam z vami, da je treba braniti našo konkurenčnost na tem področju vendar pa boste težko kaj naredili na tem področju, ker ne morete reševati vprašanja Gibraltarja, kot ste sami povedali. Tako da upam, da se bo sploh kaj dogajalo na tem področju, kar zadeva Junkerjev načrt, eh, CEF in TNT. Eh, Tukaj treba pogledati, kje lahko uporabimo tudi projektne obveznice, tako da lahko dosežemo več eh, učinkov vzvoda, daljših učinkov. Veseli me, da ste izpostavili tudi notranje plovne poti, ki jih imamo in ki jih lahko izgradimo, kar lahko storimo z bistveno manjšimi sredstvi, kot če samo vlagamo železnice. Imam še vprašanje k trem konkretnim zadevam. Prvo je statistični podatki za železnice in notranje plovne poti. Daj mislite, da boste lahko tukaj nekaj dosegli? Mm, pri, z Italijani smo bili skoraj na koncu, ampak svet tega ni potrdil, tako da vam želim več uspeha, kot eh, so ga imeli Italijani, nekaj še k minimalni plači. A to na Latvijo tudi tako o, vpliva, a se to tako razburja kot eh, Estonija ali Češka v medijih v zadnjih dneh. Poleg tega pa imate v Baltiku nizke emisijske vrednosti, ni cela ena NOx. Kakšne izkušnje imate vi s tem? Hvala lepa. Marija Kilun. Hvala lepa. Naj pozdravim ministra v našem odboru. Bolj no, kot vse vam želim veliko energije, ko se bomo soočali s skupnimi cilji. Kolegi so že omenjali četrti železniški svežen. Mislim, da je to naš največji izziv v tem trenutku. Vsi operacerji oziroma gospodarski subjekti so pod velikim pritiskom in upam, da bomo do poletja dosegli korak naprej, tako kot je pričakovano še posebej pri tehničnem stebru, kjer bi morali doseči dober zaključek. Upam, da bomo še v mandatu tega parlamenta zaključili z celotnim svežnem, kar zadeva socialni dumping na področju prometa. To je vprašanje, ki so ga omenjali že kolegi pred menoj. Vprašanje je, kako zagotoviti zdravo konkurenčnost v Evropi, kako spodbujati zdravo konkurenčnost. In zagotoviti enaka pravila za vse. Potem pa še vprašanje, kako Latvija gleda na možnost razvoja prometa z vidika uporabnika, kako lahko odločitve bolj približamo uporabnikom prometnih sistemov. Hvala lepa, ker ima deli. Minister, Gospod minister, dobrodošli v našem odboru. V imenu zelenih naj rečem, da upamo, da boste uspešni v času svojega predsedovanja danes zastavim par vprašanj. Najprej Junkerov načrt. 315 milijard evrov naj bi bilo v teh. Um, trenutno imamo sicer samo 20 milijard zagotovljenih, ampak iz tega načrta Junkerja naj bi potem um, ehm, 3 milijarde dali iz um, ehm, RTRT, torej iz TNT. Zanima me, kako um, so bili skladi iz CEFA prenešeni v Junkerov načrt. To me zanima. Tukaj računamo na vas, da boste poskrbeli za to, da bomo izvajali postopek soodločanja, dejansko izvajali, torej da bomo dejansko skupaj, skupaj prevzemali odločitve. Kot drugo, gospod minister, konec leta uh, eh, imamo pomemben dogodek pred seboj, glede podnebnih sprememb uh, smo praktično že na robu in tudi transport mora biti vključen v vprašanje podnebnih sprememb. Izpusti toplogrednih eh, plinov uh, so se povišali za 30 odstotkov v EU, vse drugo pa se znižuje in emisije se bodo še vedno poviševale, če ne bomo ničesar storili na področju transporta. V Limi smo dejali, da bo sedaj transportna politika bolj vezana na podnebne spremembe. In sedaj, kaj bo sedaj predsedstvo Latvije storilo v času pred podnebno konferenco v Parizu? Ali ste pripravljeni na to, da boste dejansko postavili jasno časovnico in pa povezavo med eh, podnebnimi spremembami in pa transportno politiko? In kot tretje vprašanje. Tudi boste kot predsedstvo izbirali med različnimi projekti v okviru evropskega mehanizma? Ali boste imeli zadosti odločnosti, ter pa odgovornosti, ter pa odločnosti za to, da bi postavili jasna merila? In tukaj naj vas opozorim na nekaj zelo pomembnega, na projekt, ki je nekoristen, ekonomsko nesmiselen, socialno uh, eh, nesmiselen. 26 milijard evrov naj bi namenili za eh, povezavo med Ljubljano in Turinom. To je nesmiselno. Zato me res zanima, kako bo s tem ali boste oblikovali jasno evropsko strategijo tudi za urbano mobilnost? To je bilo pa zadnje vprašanje. Hvala. Danke, da so razum cu. Hvala, ampak eh, preveč ste presegli svoj čas in to potem diskriminira ostale govornike. Zdaj imate možnost, gospod minister, da se odzovete na koordinatorje, potem imamo še en krok, ampak eh, okoli pol ure moramo zaključiti. Tako da prosim kratko in jedrnato. To velja tudi za vas. Jā, liels paldies par, par komentāriem. Un, uh... Hvala lepa, hvala lepa za vaše pripombe in prijazne želje. Gre za zelo pomembno vprašanje, ki ste jih omenili. Poskušal bom uh, razvrstiti vaše vprašanje in komentarje v skupine, in poskušal se bomo na ne odzvati. Če si pogledamo najprej četrti železniški svežen, lahko potrdim, da bo Latvija delala tako na tehničnem kot tudi političnem stebru v okviru železniškega svežnja. Naj povem, da smo že pripravili kompromisne predloge glede političnega stebra, ki bodo spremljive za države članice. Do konca Eh, februarja bomo pripravili tudi predloge glede političnega eh, stebra in potem opravili pogovore z političnimi skupinami, tako da bi v marcu lahko dosegli pripravljenost za sestanek ministrov. Tehnični mm, stebr je nekaj, kar gospodarstvo nestrpno pričakuje, pa tudi uporabniki in politiki. Želimo se delati na obeh zadevah in doseči bistveni napredek. Drugi sklop vprašanj se je ukvarjal z Junkerjevim finančnim svežnjem. Nedvomno je transport. Uh, sektor, ki ima zelo veliko dodano vrednost in veliko potencijala. Finančni svežen gospoda Junkerja zajema transport kot eh, prioritetno področje. Po sprejetju odločitve v tem svežem bomo lahko nadaljevali z delom na področju transporta, vzpostavili povezave. Zato moramo zagotoviti, da bodo jamstva, ki so predvidena, pripeljala ali prinesla zasebna sredstva, finančna sredstva v sektor. Tako da ni treba razmišljati o kvotah za male ali velike države članice. Zagotiti pa je treba zrdnost, trajnost. In ta kriterij bomo uporabili pri ocenjevanju projektov. Instrument bo pomenil garancijo in jamstvo. Vsi so prihajali iz proračuna za instrument za povezovanje Evrope, jamstva bodo lahko imeli, imeli, imela učinek multiplikatorja ali vzvoda za celotno gospodarstvo, med katero sodi tudi transportna infrastruktura, prometna infrastruktura. Med našim predsedovanjem se bomo sredotočali tako na finančno plat, kot eh, tudi na na samo infrastrukturno plat in zagotovili, da bodo sredstva prišla na področji transporta. Zdaj pa letalstvo in problem Gibraltarja. Mnogi ste to vprašanje omenili. Seveda Gibraltar načeloma ni vprašanje prometa. S tem se ne moramo ukvarjati kot ministri za promet. Kar pa lahko naredimo je, da pripravimo dokument, tako da bodo tehnični dogovori na voljo, tako da ko bo dosežen politični dogovor glede Gibraltarja, bomo lahko takoj sprejeli rešitve za letalski sektor. Sami ste dejali, da takšno specifični problemi ne bi smeli zastavljati sprejema zakonodaje za celoten sektor, če želimo eh, doseči oziroma zagotoviti konkurenčnost Evrope na tem področju. Druge države, naprimer v arabskem svetu, imajo letalske družbe, ki postajajo vse bolj konkurenčne in proti katerim se ne moremo več boriti na tak način. Tako da je ta letalski svežen korak v pravi smeri. Potem je tukaj še sklop vprašanj o socialnem dumpingu na področju transporta. Čela vrsta kolegov, ministrov za promet, so sprožili vprašanje, vprašanje povezano z nemškimi ukrepi glede minimalnih eh, plač eh, za voznike, ki vozijo čez ozemlje Nemčije. Srečal sem se s pristojnim ministrom Nemčije. Ampak o tem vprašanju se moramo pogovarjati zelo prividno. Tako da ne morem govoriti o konkurenčnosti Evrope mm, v kontekstu samo ene države. Upam, da bomo ta vprašanja rešili skupaj. Zato imamo na voljo različne forume. Upam, da bomo našli rešitev, ki ne bo negativno vplivala na razvoj prometnega sektorja. Kar zadeva TNT omrežje, v okviru Junkarjevega načrta, je seveda pomembno, da dobimo investicij v promet iz vseh eh, vetrov. Ne moremo imeti celotnega financiranja prometne infrastrukture, infrastrukture s kozi en sam investicijski instrument, finančni instrument. Zato moramo zagotoviti več načinov financiranja in vire moramo nekako potegniti skupaj. Potem so bila tukaj vprašanja povezana z podnebnimi spremembami. Konec leta smo o tem razpravljali v svetu. Gre seveda za zelo pomembno vprašanje. Seveda si bomo še naprej prizadevali najti skupne rešitve, kar pa zadeva urbano mobilnost. Tudi pri tem bomo morali nadaljevati z delom. najprej moramo različne možnosti za nadaljni razvoj načrt urbane mobilnosti, ki bodo omogočale boljše življenje tako za ljudi, kot tudi države. Toliko na kratko. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanja. Prav začenjamo z drugim krogom in tukaj bo imel vsak eno minuto časa. Kozmas Lozovski. Marija Grapini, Žož Bach, Pavel Celicka, Marjan Jean Marinescu, Ineza Jalasenda, Izaskum Bilbao und mich. Dann schließe ich hiermit die Runde. Zaključujemo s tem seznam govornikov. Prosim, prvi. Krucev. Eh. Pozvotovski. Ah, eh. Hvala lepa. Imam dve kratki vprašanji. Gospod minister, ta minimalna plača v Nemčiji zelo težko je za srednje in vzhodno evropska podjetja ali bo komisija naredila kakšne korake in če da katere. In potem drugo vprašanje, naložbeni načrt. Ta bo vzel sredstva tudi iz aranžmaja za povezovanje Evrope. Se pa se dotaknili tudi nacionalnih ovojnic ali ne? Kakšno je vaše mnenje glede tega? Dobré odpoledne, pane ministře, i já bych si vás dovolila přivítat eh, na našem výboru a popřát vám. Hvala lepa. Tudi sama vas želim pozdraviti v našem odboru in vam želim veliko uspeha pri predsedovanju ko ste predstavili svoje prednostne naloge, sem bila zelo vesela, da ste omenili tudi to, da se boste osredotočali na varnost med sestanki sveta. Varnost mora biti zelo pomembna tema za vsako predsedstvo. Upam, da bo neugodni trend obrnjen in da se bo vsaj začela razprava, da bomo zmanjševali tudi število žrtev. To se nanaša tudi na urbano mobilnost, ki vključuje transport najbolj ranljivih skupin v prometu, to so kolesari in pešci. Niste pa omenili pregleda bele knjige o prometu mar načrtujete razpravo o tem med svojim predsedstvom? Hvala lepa. Danke, jetzt Maria Grapp. Hvala lepa, sedaj pa Marija Grapini. Domnule prešedinte, uh, eh, bun veni dom. Hvala lepa, predsednik. Prisrčno dobrodošli, gospod minister. Upam, da vas ne bomo videli tukaj samo na začetku predsedstva, temveč tudi med predsedovanjem, da bomo torej imeli stalno izmenjavo z vami, to je zelo pomembno. Naj se dotaknem nečesa, kar ste si zadali kot cilj, namreč premik cestnega prometa na železniški. Dali ste, da je to prednostna naloga za vas. Kako si predstavljate ta prehod in kako bi lahko izboljšali železniško omrežje? V EU obstaja še kar precejšnje neravnovese, kar se tiče kakovosti železniškega omrežja, pa tudi kar se tiče kvantitete obstoječih prog. Kako boste torej napredovali na tem področju, kako boste izbirali projekte, ki bi naj bili trajnostni, kakšen bo vaš postopek izbire? Hvala lepa, Žož Bah. Hvala lepa, gospod minister, za uvodne besede. Mislim, da bo latvijsko predsedstvo zelo ambiciozno, pogumno in odločno. To smo ugotovili tudi na podlagi pogovorov z vašimi sodelavci. Vendar pa samo deloma sem lahko tako optimističen kot vi. Opozorili ste na četrti železniški svežen in tudi na letalski promet in tudi na nekatere težave. Morda bi lahko bili nekoliko bolj konkretni, na katerih informacijah temelijo ti podatki, da bi ta dosje spremljali s takim optimizmom, saj je težaven. Danes smo imeli generalnega direktorja tukaj in je govoril o cestnem prometu. Tukaj imamo neskončno veliko težav in dejal je, da imamo dovolj zakonodaje, žal pa je izvajanje pomankljivo. Opozoril je na svet, na nejasnost, na manjkajoči nadzor in tako dalje. Ali v svetu razmišljate, da bi začeli s kakšno pobudo, da bi te nemogoče razmere v cestnem prometu obvladali. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa Pavel Telička. Uh, uh, Dobrodošli, minister. Moje izkušnje z latinskim ministrom za promet so, da se z njimi ni enostavno pogajati. Torej, to je dober znak za predsedovanje. Ko pa se začne premikati, je to dobro navoljen motor. Torej, veliko uspeha. Najprej bi spogovoril o četrtem železniškem svežnju. Podpiram vaše ambicije. Morali boste dobiti podporo parlamenta tako na tehnični strani, kot tudi na politični. Niste rekli veliko o političnem delu upravljanja javnih storitev. Kar se tiče podpore pri tej plati, bi bilo dobro, če bi povedali kaj več. Kar se tiče Junkerjevega načrta, pa samo ena prošnja. Vi predsedujete, vi boste to vodili. V katero smer želite usmerjati financiranje na transportnem področju, če bi vi bili odgovorni za to? In ali bi tudi del Air Baltike, Rail Baltike lahko financirali teh sredstev? Lepa, Marinesko. Hvala lepa, minister dejali ste, da vprašanja Gibraltarja ne morete razrešiti in prav imate. Ne moramo blokirati dosejo zaradi tega vprašanja. Spet, to je res. Vendar pa, kaj boste natančno storili? Boste začeli s pogajanji ali ne? Po mojem mnenju, ni nič v zakonodaji, kar bi preprečevalo začetek pogajanj kar bi preprečevalo trialoge pri vseh dosejih, ki so že dovolj napredovali, čeprav je to delen pristop in potem bi videli, kaj se bo zgodilo z Gibraltarjem in sprejeli končno odločitev v svetu in seveda tudi v parlamentu. Torej, prosim, po našem mnenju, mislim, da se kolegi z mano strinjajo, morate začeti s trialogi in se o tem pogovarjati. In drugič, veliko je bilo vprašanj o minimalni plači. Vprašanje. Če bo Romunija strela zakon, da vsi, ki delajo v Romuniji za nemško podjetje, morajo dobivati vsaj minimalno plačo iz Nemčije, ali mislite, da bo nemško podjetje, naprimer Telekom, še vedno ostalo v Romuniji? ali pa bo Romunija sprejela zakon, da morajo vse tovrnjakarje, ki pridejo v Romunijo, plačevati po romunskih plačah. Tukaj želim več informacij. Nekaj bo potrebno storiti, čeprav ste govorili z ministrom. Hvala. In, Hvala lepa. Ines Ayala Sender. Dobrodošli, gospod minister. Želim vam veliko sreče, kaj ti predsedstva sveto manjših držav, to kaže izkušnje, prinašajo zelo veliko. Naj se vrnem na četrti železniški svežen. Zelo zadovoljni smo bili, ko smo ugotovili, da poskuša predsedstvo doseči napredek na politični ravni. Želim jasno povedati, da nekateri izmed nas menimo, morda naivno, da je potrebno pritisniti na tehnično plat, vendar pa brez politične podpore je seveda zelo naivno, če mislimo, da bo tehnični stebr deloval. To vemo že iz prvega železniškega svežnja. Torej, resnično se potrudite, da bi tukaj dosegli napredek na politični ravni. In potem še nekaj nacionalnih enostranskih pobud, kar se tiče cestnega prometa. Tukaj imamo naprimer Belgijo in Francijo, ki želita določiti zaporne kazne za tovornjakere, ki spijo v kabinah. Nemci želijo zagotoviti minimalno plačo, če tovornjak pelje prek Nemčije. In seveda je to težavno zagotoviti tudi zaradi prostega pretoka in zakonodaje na tem področju. Poleg tega pa imamo tudi težave dobave dobrin v Srednjo Evropo. Rail Baltica. Torej, jaz imam vprašanje, kar se Rail Baltike tiče. Menite, da bo z Junkerjevim načrtom, naročbenim načrtom, Rail Baltika napredovala in koliko so se uskladile tri baltske države in Poljska na tem področju? Pred desetimi leti so bile velike države, gospod Telička to tudi ve. Torej, je kakšna možnost, kakšen bo napredek? in potem minimalna plača. Tisti, ki delajo v Nemčiji, ne glede na to, odkot prihajajo, morajo dobiti minimalno plačo. To je jasno. Vprašanje je le, vprašanje tranzita, kako se to ureja. Vendar pa drugače ne more biti. Tudi Polska bi se upirila, če bi Romuni, ki delajo na polskem, eh, bili plačevani po romunskih pravilih. Torej, ne glede na to, odkot prihajate, je v določene države potrebno plačevati enake plače. Tranzit pa je druga stvar. Potem podnebne spremembe, to je pomembno. Veliki projekti, Nemčija ima več cest kot tirov. Kako lahko zagotovite, da bo kohezija v Evropi delovna mesta, ostajanje delovnih mest in prometno področje združeno v tem naložbenem načrtu. Tako to so bila vprašanja, sedaj pa čakamo na odgovore. Ich habe einen Fehler gemacht. Opravičujem. Pozabil, spregledal sem. Po Bilbao, prosim, se opravičujem. Gracias, presidente. No se preocupe que no se lo voy a tomar en Hvala lepa. Nič hudega. Nisem jezna na vas. Mislim, da je bilo že skoraj vse eh, tudi kar je pomembno omenjeno, vendar pa imam še dve vprašanji. Rada bi vedela, kakšno strategijo boste izbrali, da bi dosegli napredek pri celotnem svežnju in kaj pričakujete od sveta, tudi kar se tiče prve obravnave, kar se tiče med operabilnosti, kar se tiče prve obravnave seveda v Evropskem parlamentu. Tu me zelo zanima vaš odgovor. In potem drugič, cestni promet. Države članice poskušajo renacionalizirati in to ima negativne posledice za promet na cestah, za prevoz blaga. Kaj boste storili proti temu? Tukaj je nekaj potrebno storiti, kaj to, to je evropska težava. Kako boste ukrepali na evropski ravni, da ne bo vsaka država članica sprejemala enostranskih ukrepov proti evropskim vrednotam, programom in doložbam, ki jih imamo že dolgo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister Matis, beseda je vaša. Eh, eh, eh, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa spoštovanim poslankam in poslancem za vaše vprašanje. Poskušal bom odgovoriti na vsa po vrstnem redu, kot sem jih dobil. Veliko je vprašanj o minimalni plači in še nekaj drugih omejitvah, kar se tiče sistema za počitek voznikov tovornjakov. Veliko držav članic je izrazilo resne pomisleke glede teh ukrepov. To ne bo spodbojalo konkurence ali zaključka enotnega trga. Zato se moramo pogovarjati o tem vprašanju in najti neko rešitev. Rešitev za to, da bi se skupaj uskladili z evropsko zakonodajo. Poglejmo si omejitve, kar se minimalne plače tiče. Poglejmo si prav tako način, kako so podjetja obravnavana v določenih državah članicah. Želimo si, da bi celotna EU bila konkurenčna. O tem se bom pogovarjal z ministri za promet in skušali bomo najti rešitev. Kot sem dejal, veliko število držav članic je izrazilo resne pomisleke glede nemških ukrepov. če gledamo na to z prometnega vidika, bi dejal, da gre to, veliko, tu veliko krat za vprašanje tudi ministro za delo in socialne zadeve, ne pa toliko samo za ministr za promet. Kar se tiče aranžmaja instrumenta za povezovanje Evrope, Junkerjevega načrta in nacionalnih ovojnic, instrument ima veliko sredstev. Tukaj gre za finančne instrumente, ne gre za neposredne naložbe. Države članice pa tudi morajo prispevati. In prispevek država članica ne bo znižal. Imamo celotni sistem jamstev. In to ne bo ogrozilo sredstev, ki so bila že odobrena posameznim državam članicam. Kar pa se tiče varnosti, to je ključno vprašanje. Evropa ima še vedno zelo veliko število nesreč s smrtnimi žrtvami. To je vprašanje, o katerem bomo govorili. Mislimo, da je to ključnega pomena in si zasluži nadaljno razpravo. Prav tako, kar se tiče mobilnosti, kar se tiče urbane mobilnosti, pri bolj ranljivih skupinah, kolesarjih, pešcih, ko se v mestih razvija infrastruktura, moramo zagotoviti, da je ta varna. Ta element prometne varnosti bo za nas gotovo zelo pomemben. Potem pa vprašanje premika cest na železnico. Jasno je, v tistih državah, kjer je železniška infrastruktura dobro razvita, bodo naložbe za vzpodbujanje tega načina prometa še naprej vzpodbujane. Tako bodo te države bolj konkurenčne. če pa si pogledamo vse skupaj z vidika konkurenčnosti, potem mora cestni promet postati bolj privlačen za investitorje, da bo resnično prišlo do spremembe paradigme, če želimo ljudi pritegniti k zanesljivim intermodalnim oblikam prometa. Tega ne moremo razrešiti kar čez noč. Potrebno pa je infrastrukturo zagotoviti in to na tak način, da bo uporabnikom prijazna. Tu nadaljujemo delo. Četrti železniški svežen. Naj povem, da smo pripravili kompromisni predlog. In to v političnem stebru, tam je veliko zahtev, kar se tiče odgovornosti, ki jih morajo izvajati nacionalni operaterji, gospodarski subjekti prav tako si želijo, si želimo v svetu nekoliko zmanjšati ostrino določb in konec meseca je rok ko bodo države članice odgovorile na naš predlog. Če bomo dosegli kompromis, bomo seveda skušali doseči napredek tudi pri tem vprašanju. Zavihali se bomo rokave in skušali zagotoviti, da dosežemo napredek pri političnem stebru. Konec januarja imamo načrtovan sestanek grede javno-zasebnih partnerstev in mislim, da bomo tudi tukaj dosegli napredek. Dosegli bomo vse za dosego dogovora. Potem pa še Gibraltar. Kot sem dejal, vprašanje Gibraltarja ne moremo rešiti, lahko pa pripravimo vse kar je tehnično potrebno za reševanje tega vprašanja. Tako da, ko bo eh, rešeno politično vprašanje, da bo do te tehnične zadeve razrešene. Potrebno je vse storiti za napredek letalske industrije, uprit letalske industrije. Ko bo dosežen političen dogovor, bomo tehnično plat že imeli pripravljeno. Tako si mi predstavljamo reševanje te težave. Re, Baltika in Junkerjev naložbeni načrt. Tukaj je bilo kar nekaj vprašanj. Re, Baltika je izredno pomemben geopolitični projekt za povezovanje Baltske regije z ostalim delom Evrope. Ločeni smo. Nimamo ustreznih železniških omrežij, nimamo povezav z električnimi in plinskimi omrežji. Torej ta regija je izolirana. Če gledamo na to popolnoma z gospodarskega vidika, potem je gradna železnice eh, brez pomoči Evropske unije, brez zunanje pomoči za reševanje tega geopolitičnega izziva nemogoča. Brez zunanje pomoči ne bo šlo. Lahko pa vam povem, da bomo 26. februarja baltske države podpisale finančni sporazum imeli bomo skupni predlog, ustanovili bomo skupno podjetje in bomo poskušali usklajeno delovati v skladu s tem sporazumom. V kontekstu Junkerjevega načrta pa je seveda še kar nekaj potrebe po razpravi. Potrebno je bilo, bilo dobiti sredstva za ta projekt. Da pa za zasebne naložbenike verjetno ne bo dovolj donosa. Potrebno si je ogledati tudi še možnosti za uporabo sklada za povezovanje Evrope, glede na to, da ima to geopolitični pomen za celotno Evropo. Mislim, da sem zajel vsa glavna vprašanja. Aha, še tole. Mm, bela knjiga o prometu in razvoju na tem področju. Gotovo se bomo o tem pogovarjali. Mislim, da bomo kmalo imeli pripravljeno tudi oceno, vendar pa na tem bomo še delali. Hvala lepa za vaša vprašanja. Poskušal sem odgovoriti na vsa in upam, da so moje govori zadovoljili. Hvala. Vsi zdaj nam bajfal, jaz že po aplauzu vidite, da smo zadovoljni. Hvala lepa, gospod Matis, da ste prišli k nam, da ste odgovorili na vprašanja. Ostajamo v stiku, imamo skupni cilj, želimo zdrževati Evropo, ne želimo se razpada. Hvala lepa še enkrat. Res se vam zahvaljujem, da ste prišli. So, wir werden jetzt weitermachen. Ko nadaljujemo, prosim, če se sedete. Oziroma tisti, ki želite oditi, odidite. Tako, sedaj pa prehajamo na predstavitev študija o naknadni oceni učinka izvajanja tretjega svežnja o pomorski varnosti glede na nedavne nesreče. Že pred dvema tednoma ste dobili po elektronski poti to študijo, danes je tudi tukaj še v knjižni obliki. Dobro je, da, to študijo, da ste to študijo dobili prej in da se potem sedaj, šele sedaj pogovarjamo o tem in se lahko pripravite. Med nami so avtori študije, to je gospod Heiz Nolet, upam, da sem to prav izgovoril, to je projektni direktor, ta bo predstavil študijo. Podpiral pa ga gospod Liza Ules, dobrodošli. Tudi ona bo posredovala in gospod Karamicos v imenu komisije bo spregovoril tudi še o nedavnih nesrečah, potem pa bo sledila razprava. Najprej dobi besedo gospod Hijs Nolet, prosim. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa, da ste nas povabili, da lahko predstavimo študijo glede posledic izvajanja tretjega svežnja o pomorski varnosti. Predstavili bomo rezultate, izzive glede tega tretjega svežnja in govorili tudi o vprašanjih glede izvedbe. Na koncu pa bomo govorili še o vlogi EMSE. Naknadna ocena ponuja analizo izvajanja in učinkovitosti ukrepov, ki so vključeni v sedmih direktivah in uredbah, ki sestavljajo ta tretji svežen pomorske varnosti. To je bilo sprejeto leta 2009, izvajati pa se je začelo leta 2011. Torej, nimamo prav veliko časa za ocenovanje posledic učinka te zakonodaje. Tretji svežen je želel obstoječa pravila narediti bolj učinkovita in prispevati konkurenčnosti sektorja, tako da bi pritisnil na lastnike ladi. Ugotovili smo različne ekonomske, okoljske in socialne učinke tretjega svežnja, ki se je predvidevalo, da bo tretje svežnje imel. Študija kaže, da so dejanski učinki podobni tem predvidevanim. Kot sem že omenil, čas od začetka izvajanja do sedaj ni dovolj dolg, da bi v polni meri ocenili, ali so dolgotrajni učinki se tudi pokazali. Vendar pa naša študija kaže, da je večina kratko- in srednjeročnih ciljev se začela izvajati. Trije najpomembnejši rezultati so tudi v luči naših razprav glede nedavnih pomorskih nesreč sledeči. Povečan pritisk na podstandardne ladje. Povečali smo odgovornost za največje operaterje v tem sektorju. Imamo tudi minimalne standarde, kar se tiče upravljanja, registriranja ladi in drugih storitev. Prav tako imamo obvezne inšpekcije mednarodne pomorske organizacije. novi inšpekcijski režim po direktivi o pomorskih inšpekcijah skuša nadzorovati najbolj tvegane ladje. Tukaj se osredotočamo na podstandene ladje, visoko kakostne ladje pa imajo manj inšpekcij. Drugič, imamo več informacij glede pomorskega prometa, glede na zagotavljanje informacij, ki so sedaj boljše v tem tretjem svežnju. Prav tako pa imamo omrežje SafeSeaNet, to je evropska platforma za izmenjavo pomorskih podatkov. Različni informacijski sistemi tudi prispevajo k prepoznavanju visokotveganih plovil in podpirajo prostopek sprejemanja odločitev, tudi ko se nesreče že zgodijo. Tretjič, povečano sodelovanje med državami članicami in zbiranje podatkov. Izmenjava in zbiranje podatkov v nesrečah se je izboljšalo. Imamo boljše sodelovanje znotraj Evropske unije in to je povečalo nabor informacij iz drugih držav članic. Sedaj pa še nekaj izvedbenih izzivov in vprašanj, ki smo jih prepoznali v študiji. Najprej, kar se tiče preiskav, direktiva zahteva, da države ustanovijo neodvisne odbore za preiskave in vse države so to že vzpostavile. Med posvetovanjem pa so nekatere države članice dejale, da je včasih bila vprašljiva neodvisnost. Preiskovalni organi so del pomorskih inšpekcij in so včasih tožili zaradi pomankanja neodvisnosti in pomankanja lastnih virov. Prav tako je pomembno omeniti, da je zgodovina teh organov po EU zelo raznolika. Tako da preiskovalni organi imajo že 30 let ponekod izkušen pri preiskovanju pomorskih neseč, druge pa so ti organi bili spostavljeni šele pred dvema letoma. Torej, raven izkušen je izredno različna od enega do drugega organa. In tudi to je pomembno vprašanje, še prav posebno v novo spostavljenih organih. Potrebno je poenotiti preiskovalne postopke in pomagati tem novejšim preiskovalnim organom. Kar se tiče pristanišč eh, za pomoč, pristanišč za vetišč, če prije do nesreč, tudi to je zelo pomembno vprašanje, kajti vsaka nesreča je drugačna in moramo zajeti zelo veliko različnih razmer, ko se potem odobri pristanišče zavetišča. In trenutni pristop v direktivi države članice same razvijajo svoje pristope v nacionalnih načrtih. Kakorkoli že, in to so pokazale nedavne pomorske nesreče, pa dolgi postopki sprejemanja odločitev pomenijo oviro za reševanje ladi, ki potrebuje pomoč. Torej, potrebno bo postoriti še kar nekaj. Potrebujemo več praktičnih priprav, več vaj, načrtovanja, prav tako pa potrebujemo tudi več neodvisnosti preiskovalnih organov v postopku odločanja. Naj zaključim. Zadnji izjev, s katerim se soočamo, je izjev nadzora pomorskih inšpekcij. Novi inšpekcijski režim je razmeroma uspešen. Država članica pa poroča, da si mora včasih KPC prizadevati za to, da zadostijo novim odločbam, kajti sedaj morajo te inšpekcije biti na razpolago in na voljo vse čas, vsak dan. In to pomeni, da je kar precej inšpekcij eh, visoko tveganih ladij, vendar pa še ni dovolj podatkov na voljo. Naj zaključim skratno, skratko izjavo o vlogi EMSE, ta je bila tudi del študije. Želimo v tretjem svežnju okrepiti vlogo EMSE, tudi pri nadzoru obvez držav članic. Podpora za IMSO je soglasna med državami članicami. Še pa posebno, kar se tiče tehnične podpore, usposabljanja, to je bilo že veliko krat omenjeno, in informacijskih sistemov. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Karamica, smo besedo, ki bo nekaj povedal o aktualnih eh, pomorskih nesrečah, ladijskih nesrečah, potem evaluacija zakonodaje za pomorsko varnost eh, in varnost eh, ladje. Gospod Karamico, si izvolite. Hvala lepa za to vabilo priložnost, da lahko prispevam k tej razpravi. Kot rečeno, bi se rad osredotočil na dve temi in pol. Kot prvo, nedavne tragične nesreče v Jonskem in pa v Jadranskem morju ter pa v Atlantskem oceanu. Dobili smo kar nekaj informacij s tem v zvezi, tako v elektronski kot tiskani obliki. Potem drugo, kar je tudi povezano, pregled ustreznosti, fitness check, torej glede evropske zakonodaje za varnost potnikov, mislim, da moramo to tudi preučiti. Potem naprej, začetni odziv na študijo o naknadne oceni tretjega svežna za pomorsko varnost. Najprej nesreča v Severnem Atlantskem oceanu. Sveda izražamo sožalje prijateljem in sorodnikom vseh tistih, ki so umrli v teh nesrečah in zelo smo žalostni zaradi te tragične nesreče. 28. decembra lansko leto je ladja šla v smer Ankone in prišlo do te nesreče. Vse skozi sem bil v stiku z relevantnimi grškimi, potrebno pa italijanskimi organi uh, in pa s kolegi iz agencije. Skupaj ugotavljamo, kako je sploh prišlo do te nesreče in jasno smo vsem dejali, da smo jim na voljo za pomoč, če ti organi oblasti potrebujo kakšno pomoč emse. Danes ne želim sprožiti ugiban glede tega, kako je sploh prišlo do tega požara na ladji in kakšni ukrepi so bili potem sprejeti, eh, kaj je storila posadka in drugi. Gotovo potrebujemo še nekaj časa, da se zadeva preišče. No, ampak naj pa podarim, da imamo zelo jasna pravila glede preiskav takšnih pomorskih nesreč o tem, kako to poteka in pa kaj velja za relevantne države članice. Italijanski organi so sprožili formalno preiskavo o varnosti in sicer v skladu um, z direktivo 2011-18 in vključili so tudi grške organe, ki sedaj tudi sodelujejo pri tej preiskavi. Tudi nemški preiskovalci potem se vključili v to preiskavo, ker so Nemci umrli na, teh, um, na, na, na krovu in vsi organi skupaj so delovali in mislim, da dobro sedaj zaključujo to preiskavo. Italijanski kolegi bodo tudi uh, opravili svoj del preiskave najpozneje v enem letu, ampak upamo, da bo to na voljo še toliko prej, kot se je zgodilo že v preteklosti v pomorskem sektorju. Karkoli se lahko naučimo iz te nesreče, bo treba poštevati tudi v prihodnosti, tudi pri um, dokumentu glede varnosti potnikov na ravni ima, na mednarodni ravni, torej kot tudi na ravni Evropske unije. Bi pa rad podaril nekaj drugih vidikov. Registracija potnikov na krovu ter pa um, prisotnost, prisotnost vse potrebne opreme Kot prvo, tukaj ni bilo ugotovljeno, koliko potnikov je bilo na krovu. Zahteva 98, 41 zahteva to, da je treba ustrezno prešteti potnike na krovu. Ladja oziroma družba, ki upravlja to ladjo, mora to prešteti, potem da se to tudi sporoči organom vlasti, če pride do nesreče. Država zastaja pa mora poskrbeti za to, da bo gospodarska družba imela na voljo vse te informacije. Poleg tega smo tudi videli določene varnostne informacije in pa probleme glede um, drugih težav na tem morju. Leta 2009 smo sprožili preiskavo uh, pristanišča Patras in takrat so potem grške oblasti na novo opravili ocene glede spremljanja ukrepov. Torej so izboljšali to varnost. Mednarodni varnostni standardi veljajo tudi za. Uh, takšne prevoze, tudi za takšne trajekte in je to treba tudi poštevati. Naj tukaj omenim, da seveda včasih kakšne stvari moramo izboljšati, naprimer glede seznama potnikov, je gotovo treba kaj izboljšati. Tukaj smo v času tega postopka poskrbeli za to, da uh, bi ugotovili, kaj je ime in priimek posameznika. Ampak v grščini pa lahko recimo najprej rečeš ime in primek in pa, ali pa primek in ime. In potem imaš v bistvu dvojne opise, skratka pravila glede tega niso jasna. Ali najprej ime ali primek ali obratno. Včasih se potem koga šteje dvakrat in tudi to je bil problem pri tem seznamu potnikov, zato smo uh, porabili več časa. Ampak nekaj pa smo se vendar naučili, lahko rečem. V zvezi s tem naj povem še par besed glede preglede ustreznosti fitness check in pa glede zagotavljanja varnosti potnikov. In kaj je tukaj naš cilj? Želimo ugotoviti, ali je trenutni zakonodajni okvir ustrezen za takšne primere in če so cilji relevantni in pa če so spoštovani na ustrezen in učinkovit način. Revizija zakonodaje še ni bila upravljena, kajti komisija nima zadosti podatkov o varnosti ter pa o potnikih. Pregled ustreznosti, fitness check ki je bil do sedaj upravljen, je že prekoračil te določene težave in sedaj se je zakonodaja že spremenila. In torej boste imeli veliko ča časa za takšne preglede v parlamentu. Potem eh, pregled seznama potnikov je gotovo zelo bistven del tega pregleda ustreznosti. Komisija želi gotoviti, kako bi izboljšali trenutno zakonodajne akte in eh, nedavne sreče so pokazale to, da je zelo pomembno uh, tudi gotoviti, uh, kakšno je bilo državljanstvo posameznih potnikov. Pa še nekaj danes, mislim, smo lahko gotovi, da tudi um, širokopasovni internet je na voljo zato, da se gotovi, kje so ti potniki na krovu. Naprimer, ko prideš na krov, vsak to dobi zapesnico in jo potem da nazaj na koncu, ampak vmes pa se ve, kdo je kje. Če si naprimer na krovu, um, je to zelo dobro in se jih lahko spremlja na ladji. mislim, da je dobro, da tudi o tem razmislimo. Potem tudi Costa Concordia januarja, dve leti nazaj, tudi iz tega se lahko marsikaj naučimo, da potem gotovimo, ali so ljudje še živi, ali so še na krovu ali ne. To, to bi tudi pomagalo. Potem še nekaj, kar je tudi zelo ključno. Um, stabilnost ladje. Naj podarim, da pri tej zadnji nesreči se je zgodilo naslednje. veter je bil zelo močan in požar je bil na krovu, potem voda na krovu, kajti v bistvu so zlivali vodo na ogen, da bi ugasili požar, ampak ladja je bila um, preobrnjena samo za sedem stopinj. Tukaj na omeni tudi Štokholmski sporazum. Nekatere države naj bi začele spoštovati pravila ima. Pa smo rekli, ne, ne, pravila ima niso zadosti dobra, da bi zagotovili varnost naših ladij po takšnih nesrečah. Na srečo smo se držali naših evropskih pravil in mislim, da smo potem upravili veliko študij s tem v zvezi in bom tudi to počeli v prihodnosti. Uh, da bi spremenili mednarodna pravila ime v tem primeru. Kaj ti sedaj po teh nesrečah smo res lahko pripričani, da so naša pravila precej boljša kot pa mednarodna pravila ime. Toliko. Skratka, veliko študij smo pravili tudi v okviru EMSE in upam, da bodo tudi te informacije pridobili drugi mednarodni organi, tako da bo ta fitness check eh, pregled ustreznosti boljši za vse potnike po svetu, tako da bo mednarodna skupnost imela tudi kaj od naših dobrih evropskih izkušenj. Pa še zadnji del mojega govora, tukaj bi se pa um, navezal na te um, ex post študije glede izvanja ter pa potem uh, še zadnji uh, svežen za pomorsko varnost. Nismo imeli veliko časa po tem začetku izvanja in pa um, tretji je svež začel vladati komaj leta 2011. Ampak vseeno pa smo lahko gotovili, da so ti ukrepi predvsej učinkoviti in smotrni, uspešni. V študiji je bilo spostavljeno par problemov, predvsem se je vse nanašalo na neodvisnost preiskovalnih organov. Preiskovalni organi pogosto pripadajo agencijam in niso samostojni in tudi nimajo ustrezno visokega proračuna, neodvisnega proračuna. To ste prej omenili. Prav tako je veliko vprašanj tudi glede ustrezne porabe sredstev. Prav zato se je komisija odločila, da um, sproži postopek kršitev proti Italiji po tej nesreči Kosta Concordije januar 2012. Ampak potem pa je Italija začela vzpostavljati neodvisni um, organ za preiskavo takšnih nesreč. Pred par dnevi so bili ti strokovnjaki tudi pri nas v naši agenciji. Potem po tretjem svežnju za pomorstvo je EU tudi sprožila postopke glede um, uredbe 3.1.2009. Potem smo tudi gotovili, kako uh, se lahko daje odškodnina potnikom, uh, če pride do nesreče. Leta 2012 je to začelo veljati. Predvsem mora ladjar prevzeti odgovornost za takšne sreče na morju in potniki imajo tukaj veliko pravic. In v dveh tednih je treba potnikom tudi um, izplačati 20 tisoč evrov odškodnine, tako da se pokrijejo takošne gospodarske potrebe. Poglejmo si vse do 307 tisoč evrov se lahko splača na potnika, če pride do smrti ali pa 16 tisoč, če pride do poškodbe prtljaka in podobno. Potnik lahko zahteva takšno škodnino neposredno od prevoznika ali pa od zavarovalnice. Mislim, da se bo po tej nesreči to večkrat zgodilo, torej uh, mislim, da se je takšen postopek še sprožil. Torej po tej zadnji nesreči na morju. Pa še nekaj. Dobili smo tudi pozitivne povratne informacije o zainteresnih strani glede uh, direktive o spremljanju ladi na morju. Tukaj smo dobili veliko podpore, predvsem glede uh, neodvisnega spremljanja odločitev ter pa dostopnosti nacionalnih načrtov za uh, eh, spremljanje ladi v težavah. Tukaj smo leta 2013 vzpostavili skupino um, za sodelovanje na evropski ravni po nesreči Elfaminija In sedaj bomo pripravili tudi ustrezne smernice, da bodo pristojni organi imeli vse potrebne predpise glede pomoči takšnim ladjam. Pa še nekaj besed za konec, gospod predsednik. Nam se zdi, da so vsi ti vidiki, ki smo jih omenili, zelo pomembni. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da bo obstoječa zakonodaja ustrezno uveljavljena na evropski ravni in se že veselimo vaše podpore pri morebitnih izboljšavah, do katerih lahko pride v naslednjih mesecih po teh rezultatih preiskave se, in pa razprav v imu ter pa pregleda ustreznosti. Naj še enkrat ponovim, naše javne uprave, naši pomorski organi in pa ladjarska industrija, vsi ti so v spredju, ko gre za kakovost ter pa izvajanje pravil. Vsi zelo prizadevajo in želimo, da se ta pravila dejansko veljavijo. To, da se je zgodila ta tragična nesreča in da, da je bilo samo, samo podnarekovaje, um, deset ljudi pogrešanih. To mislim, da je res eh, dobro. Um, to je tudi rezultat vaših ukrepov in pa pomoči industriji. No, ampak vseeno pa ne moramo spati na lovorikah, moramo iti naprej. In zato bomo videli, kako bo sicer s temi uh, eh, preiskavami na koncu, ampak na vsak način pa lahko izboljšamo ukrepe, ki so trenutno na voljo. Hvala vsem trem referentom, zdaj pa vim, da vendarkam. No, preden gremo naprej. Bi se rad zahvalil naši službi za to študijo. kot tudi agencije, ki to pravijo. Tam so bili tudi nizozemska imena, zato je gotovo ta študija odlično pravna, sem pripričan. Hvala tudi Gide Move za predstavitve. Tukaj bo da par stvari. Pri takšnih poročilih ponavadi ne pridemo ravno na naslovnice časopisov. Ko vidimo, koliko je stoh tukaj prisotnih na takšnem odboru, vidimo, da je to zelo tehnično vprašanje in da se nanaša samo na strokovnjake ali pa torej zanima tiste, ki so strokovnjaki za to oziroma ki so drugače zainteresirani. No, ampak pri Kosta Konkordi tam pa so potem kar vsi bili pripravljeni na ne vem kakšne izjave pred kamero, govorili so dolge zgodbe in izražali svoje želje, dejali so, da mora Evropa ukrepati in tako dalje in tako dalje. Imam tri vprašanja. Kot prvo, človeška napaka včasih se nam zdi, da lahko pripravimo veliko direktiv, predpisov, ocen, uredb, ampak nikoli pa ne moramo potem izključiti človeške napake. Kapitan Koste Concordia je gotovo odličen primer tega. In potem naprej vreme, naprimer. V Atlantskem oceanu je vreme odigralo zelo ključno vlogo. Vremena pač ne moremo nadzorovati človeška napaka in pa vreme, dva pomena dejavnika. Potem naprej, seznam potnikov na ladji. To je predvsej presenetljivo. Ali so rešili 100 ljudi več, kot pa so mislili, ali pa nekateri sploh niso rešili. Skratka, ta seznam potnikov je bil res nekoliko čuden. Potem EMSA. Poročilo je prijazno, če lahko tako rečem ampak kako pa to potem izvajati, kaj lahko EMSA stori v praksi? Kajti veliko tistih, ki se okvarjajo z ladjarstvom in pa z morem, pravijo, da je praktično nemogoče kaj storiti. Kaj bo sploh EMSA lahko storila? Ni mi čisto jasno. To je moje naslednje vprašanje. Kaj lahko EMSA stori? Uh, na strani 60 in pa 61 pravite, da je treba zagotoviti večjo fleksibilnost, več projektov in podobno. To je to. Ampak, kakšna so povlastila EMSE, da se to dejansko v tem uveljavi tudi v praksi? Lepa, Gazine Majstor, hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa tudi komisiji za predstavitev študije in seveda tudi poročilo gospoda Karamicasa iz komisije gospod Karamislas je na koncu povedal, če bomo tožili, bomo tožili na visoko, tožimo na visoki ravni, če razmislimo, smo v redih 2, 12, 13 in 14, 3 velike nesreče, ne več plaminja poleti, ki ste omenili na koncu v mednarodnih eh, Voda je doživela brodolom, ampak eh, marsikaj tam ni delovalo, ko sta Concordia in Norman Atlantic 2014. To so tri nesreče, tako da je varnost, eh, pomorska varnost tukaj na visoki ravni, ampak gospod Vandrkamp je omenjal že človeške napake, to se lahko vedno zgodi za nas v odboru je ključnega pomena vprašanje, a so bile zadeve dobro izpeljane, je treba kakšno pravila prilagoditi, da bi še povečali pomorsko varnost. In v tem zvezi imam tudi vprašanje, mislim, da ste omenjali flaminjo. Seveda traje nekaj časa, da je upravljena preiskava nesreče, takrat nismo imeli mednarodnega sodelovanja pri Normal Atlantic, ker je to vse delovalo pri Flamini smo postavili vprašanje komisiji, ali je treba spremeniti predpise, pravila, zato da bi dosegli bolj učinkovito in hitro pomoč eh, na mednarodni ravni. Pravim, Simpson se tukaj upravičeno razburjal, da je najstarejši zakon na morju, da si vzajemno pomagamo in tukaj je ta pomoč odpovedala. Zato me zanima, kdaj bodo vaša poročila eh, dokoč, dokončana in v katero smer bodo šla. Torej, eh, kakšne zaključke ste potegnili iz neseče Flaminje in koliko časa bo trajala preiskava, se predvidoma, neseče Norman Atlantika, tako da bomo vedeli, kakšni zaključki moramo potegniti iz tega. In še tretje vprašanje, Dejali ste, da eh, pravila ne eh, zadoščajo, zato moramo spremeniti tudi mednarodna pravila in to bo verjetno najdlje eh, trajalo, da se bo premaknila tudi mednarodna pomorska organizacija. Seveda vidite, da želim vse tako izvedeti in da nimam potrpljenja, ker ima deli naslednja. Hvala, predsednik. In hvala za vse te informacije. Vsem. Imam nekaj vprašanj kot prvo. Safety net, kako bi ta mehanizem lahko uporabili čezmejni potniki na morju? Katera orodja se lahko uporabljajo za to, da se izmenjujejo informacije? Če naprimer uh, eh, ladja, ki je v čezmejnem položaju, uh, eh, zaide v težave, potem podatki se analizirajo, pročijo. Kaj pa potem? Pride do nesreče, naprimer. Kaj se zgodi, če pride do nesreče? Kakšne so možne ukrepe? Če imamo obstoječe podatke še na voljo, ali so ti dejansko enostavno dostopni, ali se lahko izmenjujejo, ali je to dobra praksa za reševanje takšnih situacij. Potem Costa Concordia, to ste menili. No, januarja 2012 je potem potonila. Torej, to je bilo pred tremi leti. Zakaj se da v treh letih nismo dobili niti enega predloga komisije? Ker ti večkrat smo bili, so nam napovedali neke ukrepe, potem pa ni bilo nič. Hvala za božoš bah, se pričujem, če prekinjam, v kaj javil se. Kolegi so že postavili veliko vprašanj, tako da nima smisla, da se lotevam že omenjenega. Od komisije bi rad konkretno izvedel, ali izvajanje direktive iz leta 2009 z vsemi določili, ali imate nek pregled, kako je bila stvar izpeljana v državah članicah. Mislim, da je tudi v drugih, na drugih področjih tako, zakonodaja obstaja, ampak izvajanje in izvrševanje je v državah članicah pomanjkljivo. Hvala lepa za odgovor, Rosa D'Amato. Volevo comunicare che abbiamo scoperto c'è un documento della Commissione europea definito confidenziale. No, že pred petimi leti je bilo rečeno, da so italijanske ladje zastarele in tvegane, 45 odstotkov teh ladij na morju v Italiji so, je starejši kot 20 let ali celo 25 let ali pa 30 let celo starejši kot to ali pa celo 40 let so na morju. Skratka, te ladje so zelo stare oziroma zastarele. Tudi pregledi so bili opravljeni že zdavne nazaj. To so bile, naprimer, ladje, ki so bile primerne pred 50 leti, za storitve potem pa je bilo to spremenjeno in to je bilo tvegano za vse. Naj podam primer. Če, pomisli, če pomislimo na razred Agato, leta 1973 so bile narejene te ladje, potem imamo tukaj še druge ladje iz leta 1979 potem Korsika Ferris, trajekti in potem naprej še ladje, ki jih opremljajo druge gospodarske družbe. Od leta 2014, naprimer, eh, imamo v Jadranskem morju veliko takšnih ladij pod ciprsko državo zastave in to potem pomeni veliko, veliko hudih tveganj. Tukaj želimo vsi skupaj pripraviti strategijo za makroregijo za Jadransko more in pa sosednje regije. To je zelo pomembna regija za transport, ampak treba tudi vzpostaviti ustrezne koridore na morju. Kaj tukaj počne komisija, me zanima? Kako bi se izognili nesrečam na morju in kako poskrbeti za boljši nadzor glede certificiranja, kajti certificiranje poteka trenutno na nacionalni ravni. Ähm, skratka, kako je s tem, ko to bo vprašanje za komisijo? Fragen. Also, wir haben ja von den... Večina vprašanj je bila postavljena za komisijo, zato me zanima, katere ključne tri točke bi izpostavili, ki jih je treba spremeniti, da do takšnih nesreč ne bi več prihajalo. Mogoče lahko to še na kratko predstavite. Zdaj tako ali tako lahko vsi odgovorite, najprej tiste, ki ste predstavili poročilo in potem eh, kolega Karamicov. Karamicov. Kdo bo začel, se sami odločite. Äh, Mogoče bo gospod Karamitov začel in potem boste imeli še čas, da razmislite. Bomo jim dali nekaj časa, pa bom jaz najprej odgovoril. No, najprej začnimo s najstarejšim MSI Flaminja. Zdaj bomo naredili operativne smernice, kaj narediti v takšnem primeru. Kot je kolegica Bek povedala, vsi so čakali, eh, da bi mladja eh, prišla do obale, kot eh, da je vroč krompir, nišče se ni hotel s tem uvadati. Zdaj skupaj z državami članicami delamo na nekih usmeritvah, praktičnimi smernicami, smernicah, kako ravnati v takih primerih. Zdaj pa k vprašanjih, ki se jih postavljajo. Naj začnem z gospodom Vanderkampom in vprašanje človeške napake. E, to je bil vsekakor primer pri eni od dveh e, nesreč, ki smo jih imeli v preteklosti. Sploh pri veliki e, križarki, ki je potonila pred italijansko obalo. Vemo, da se tukaj poteka preiskanje, da je že sodni postopek. In tukaj gre vedno za mm, sezname potnikov. Veliko seveda namenjamo pozornosti tudi medijem in njihovem poročanju. Na sobožnici ni veliko dogajalo, razen tistega letala, ki je padlo nekje daleč na vzhodu in ta ladja tako da sta ti dve nesreči požili vso pozornost medijev. In zato dobivamo tudi nasprotujoča si poročila. Tako da moramo biti previdni, dokler ne bomo dobili končnih rezultatov v preiskave. Sveda je tu veliko špekulacij, zato si želim bolj jasne informacije pristojnih organov, tudi o potnikih, seznamih potnikov in tako naprej. Nekaj smo se že naučili iz preteklosti in upam, da nam ne bo treba čakati eno leto, da bomo dobili prvo začasno poročilo. In če bodo lahko prišli do nekih eh, takojšnjih ugotovitev, bi nam eh, bilo to bistveno bolj koristno. No, kar so se Afgani tukaj naučili, je, da je treba sodelovati. Mislim, da smo imeli primer zelo dobrega sodelovanja med grškimi in italijanskimi organi in potem smo imeli še nemškega preiskovalca, ki se je pridružil ekipi. Tako da sodelovanje med eh, organi deluje, potem bomo videli, kaj eh, nam bodo povedali in kako lahko potem zadeve še izboljšamo. Imamo tudi mednarodna pravila, pravila mednarodne eh, pomorske organizacije. Tukaj smo dobili tudi veliko informacij od držav članic, eh, ki jih poskušamo koordinirati, kar ni seveda vedno najbolj enostavno. Poskušamo izboljšati situacijo na področju pomorske varnosti. Ampak doslej zadeve eh, delujejo, seveda se tu in tam zatakne, pogosto se zatakne, ampak stvar deluje. Kako naj se izrazim? Vprašanje je zelo delikatno. Tukaj gre za vprašanje tretjih držav, njihove vloge v IMO. E, tukaj gre za države, ki dosegajo isto raven varnosti. Tukaj, ko govorimo e, oddajanje zastav, pod katerimi plujejo e, ladje drugim državam zaradi ekonomskih razlogov, je treba upoštevati tudi varnostne. Eh, vidike, kot tudi vidike povezane z socialno varnostjo. Tako da morajo te države imeti enako stroge, stroga pravila, kot jih imamo mi. Eh, torej, razlogi eh, za podelitev zastave ne morejo ležati na področju varnosti. Zajimo sodelujemo v mnogih primerih. Pri potrebi eh, glede ustreznega zapečatenja eh, vrat eh, v primeru nesreče. Eno so standardi, drugo pa so operativna navodila za osebje. Testirajo tudi zadeve na ladjah, ampak standardi niso vedno operativni. Ti, te vaje, ki jih izvajajo, se ponavadi izvajajo, ko potniki pridejo na ladjo in nekasneje to ni nujno učinkovito. Vse se zned, eh, kako eh, lahko bolje delujemo. Mislim, da je. Vse si net pravzaprav zelo dobro deluje. Vsekakor pa je zadevo mogoče izboljšati. In tukaj imamo nastalno razpravo med eh, strokovnjaki glede samega izvajanja. Ampak, če eh, upošteva tudi finančno podporo, imamo najboljši varnostni sistem za spremljanje eh, plovil. To je boljše kot cestne prometov, kot na železnicah. Uporabljajo tudi najsodobnejšo tehnologijo. In mogoče lahko dajemo tudi zapisnice potnikom, ko bodo, se bodo ukrcali na eh, ladjo. Vse to bomo morali ugotoviti skupaj z kolegi. Moram pa biti odkrit, eh, nimam informacije glede stare flote v Italiji. če je ta flota slabša kot eh, drugot, eh, ne vemo, mogoče tudi samo več ladi. Mogoče to nekaj, kar bi se morali ogledati, vsekakor pa to ni nekaj, v eh, čemer bi se že soočali v komisiji. Mogoče nisem odgovoril na vsa vprašanja, sem pa vsekakor pripravljen bilateralno odgovoriti na vaša vprašanja. Tako da zadovoljim vašo radovednost. Upam, da se bomo kaj naučili iz te zadnje nesreče, pa tudi iz prejšnjih dveh. Kosta Concordia, tam zadeve niso dobro delovale. In zaradi tega so italijanske oblasti pooblastile neodvisen organ, ki za preiskavo in tako bomo prišli do končnih rezultatov. Novi vodja službe za asistenti je bil imenovan pred dvemi dnevi, bili so tudi zelo pripravljeni na sodelovanje in poskušali bodo priti do rezultatov čim prej. In potem bomo prilagodili zakonodajo. Hvala lepa, potem pa dva, oba avtorja, kdo želi prvi. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thank you very much for giving us. Yes, no. eh, hvala lepa, gospod predsednik. Mogoče še eno vprašanje, gospod. Eh, ko se je Majsner, nisem še čisto zadovoljna eh, z odgovorom komisije, nekaj sem želela še dopolniti, če dovolite. Mm, Karima. Hvala. Naj dopolnim. Mislim, da sedaj morate predstaviti predloge, sploh na primer, glede koste Konkordije. Potrebujemo konkretne predloge, ali jih imate, kajti sedaj niste v bistvu povedali ničesar. <laughs> auch jetzt gleich. Ich wollte ja sich. No, bom jaz tudi takoj. Najprej sem hotela dati besedo avtorjev, nisem hotela motiti. Ni, nisem bila zadovoljna z vašim odgovorom. Najprej moramo zagotoviti, da bo na voljo preiskovalno poročilo po Northern Atlantiku oziroma po nesreči, a bomo potem direktno dobili informacije. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je. Kaj pa je z eh, pravili, ki pravite, da bodo spostavljena eh, po nesreči Flaminje? Kdaj bomo to dobili? Mene zanimajo rezultati, nova pravila. Zato sem komisijo zaprosila že večkrat. Eh, tako da me zanima, kakšna je vaša časovnica. Gospod Karamica, se dobi še enkrat besedo, da odgovori na to vprašanje, potem pa boste, boste besedo dobila avtorja študije. In, in, in the last question, I think. Kar zadeva zadnje, vaše zadnje vprašanje. Praviloma je rok nekje eno leto. Pri predzadnji zadevi, ki ste jo omenjali, pa so poročila na voljo. Poročila, poročilo o neseči MSS eh, Flaminja. torej lahko dobite to poročilo. Preiskava nesreče je nekaj, kar urejajo mednarodna pravila. IMO se s tem ukvarja in ko bo IMO opravila svoje, potem bomo dobili zadevo mi in potem jo lahko dobite. Vsekakor si želimo vašo podporo za vsak naš predlog v prihodnosti. Trenutno imamo poročilo o zadnji nesreči in to ste dobili tudi vi. Seveda bomo pritiskali, da dobimo poročilo čim prej, ne pa da čakamo eno leto. Ko bomo imeli neke preliminarne rezultate na voljo, bo, jih bomo poskušali pridobiti in že, eh, bomo že poskušali sprejeti ustrezne ukrepe, ne pa čakati eh, do končnega poročila, ko gre za vprašanje imen, eh, ime in primek, naprimer pri potnikih, je tukaj lahko hitro kaj storimo. Drugo vprašanje pa je bilo glede veliko se konkordije. Mislim, da smo skupaj z državnim članici pripravili tri, štiri poročila in uh, predloge za imo zaradi izboljšav. Kosta, Konkordija in podobne ladje ne ostajajo v evropskih vodah, ampak plujejo po mednarodnih vodah. Zato smo si želeli uh, na mednarodni ravni doseči dogovor glede teh pravil, teh predpisov. Nekateri predlogi so že izvedeni, če želite, vam lahko posredujemo rezultate našega posredovanja. Tukaj gre za, za prostovoljne ukrepe, kot tudi ukrepe, ki jih izvajajo ladijske družbe. Glede nekaterih pravil smo se že dogovorili in nekateri so tudi predpisani. Hvala lepa. Gospod Noli ima vse besedo. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, hvala lepa, da ste nam dali čas, da še razmišljamo o vaših vprašanjem. Kakšne naj bi bili tri osnovni koraki, da nadaljujemo? Ne vemo natančno, kakšni so razlogi za teh nesreč, In zato vedno prihajajo do človeških eh, napak. Eh. E, tukaj smo naši tri ukrepe, ki bi jih lahko predlagali in v ta namen bi predal besedo kolegici. Kar zadeva tri osnovne zadeve, ki so pomembne za nesreče, kar je povezano z, ali je to povezano z pomorskim svežnjem, to ni nujno povezano z nesrečo, ki se je zgodila decembra. In tretje vprašanje je povezano z sistemom upravljanja in nadzora, ki jih imamo v državi pristanišča, države zastave, država zastave ustrezen nadzor trenutno deluje, imamo minimalne standarde, kar zadeva nadzor za vse pristojne organe. Z namenom zagotavljajo čim više ravni varnosti pomorskega prometa. Zatočišče, to, to je drugo vprašanje, ki zahteva koordinacijo med eh, državami članicami. Tukaj smo obozorili na to, da bi se zadeve lahko izboljšale vsaj pri implementaciji, tako da bi se odločitve hitreje sprejemale. In kar zadeva tretjo točko, se lahko navežem na to, kar je že bilo povedano, sistem spremljanja pomorskega prometa, ki ga upravlja EMSA in ki sorazmerno dobro deluje. Če vse te tri zadeve delujejo, potem se lahko izognete kar čim več eh, nesrečam, se toliko, kot je mogoče. Ok, dan, šön dank. Najlepša hvala, najlepša hvala tudi referenduma. In prihajamo na naslednjo točko našega dnevnega reda. Gospoda Roha še ni pri nas, zato moramo malce prekiniti do 17.30, potem pa nadaljujemo. E, to še posebej obžalujem zaradi obiskovalcev, lahko se smete, ampak vedno ste prepozni. Ste pa seveda prisrčno vabljeni, da se kasneje odeležite naše razprave.

wenn man eine Unterbrechung macht, ist ja immer nicht. No, eh, kadar delamo take prekinitve, to lahko povzroča določene težave, ampak zdaj bomo nadaljevali. Pozdravljam eh, gospoda Joho, ki je novi direktor v DG MUF in je pristojen za sklepanje sporazumov. Tukaj gre za redno izmenjavo mnen za komisijo glede stanja pri pogajanjih o sklenitvi mednarodnih sporazumov. Zdaj enkrat predajem besedo, potem pa bomo upravili razpravo. Najlepša hvala, predsednik, koliko časa mi dajete? Right, have... Vzemite si čas, je slišati iz ozadja. Prezentacijo imate na, na prosojnici, na prosojnicah imam eh, dve, gre za letalske sporazume, drugo pa je varnostni sporazumi BASAS. Gre za proizvode, naše proizvode in tiste, ki so na trgu. Pri eni imam dve, pri drugi pa tri prosojnice, tako da ne boste imeli težav s tem kot eh, sem že povedal, zjutraj sem novi direktor za letalstvo, me že poznate. In upam, da se bomo dobro razumeli. Kar zadeva mednarodne letalske sporazume, kjer še bolje sodelujemo po lizvonski pogodbi bi se najprej zahvalil odboru za promet za dobro sodelovanje in podporo, ki smo ga eh, prijeli tudi pri prejšnjih eh, predsednikih. Eh, pogajamo se o sporazumih z različnimi državami, z sosednjimi državami, pa tudi dr drugimi, s katerimi imamo pomembne ekonomske stike, kot so ZDA ali Kanada. Gospod Kečer, bo lahko spreminjal zamenjal te prosojnice, ko se mu zdelo smiselno. V vaš odbor bom prihajal uredno, <clears throat> koliko se bo pač dalo in vam bom podajal najnovejše stanje. Prišel bom, koliko krat boste želeli in prisluhnil tudi vašim pripombam. Razvoj zunanje letalske politike Evropske unije je dokaj mlado, vse skupaj se je eh, sprožil kot logična posledica pri eh, zaključku notranjega idealskega območja. 5. novembra 2002 smo imeli eh, sodbo glede odprtega neba Evropskega sodišča, kar je se skupaj sprožilo in potem je prišlo do <clears throat> zahtev za letalske družbe, ki so kršile evropsko pravo. To se je dogajalo leta 2002. Samo poznavalci eh, tega, te zadeve so ostali v dvorani, tako da mi ni treba tega ponavljati. No, pogledamo si druge zadeve. Dosežki zunaj evropske politike Evropske unije so v zadnjih desetih letih eh, napredovali na dveh eh, stebrih, rezultat koordiniranih prizadevanj Evropske komisije in držav članice smo zagotovili pravno varnost, eh, sklenili smo skoraj tisoč sporozum za 120 neevropskimi državami. In v teh sporazumih smo veljavili stališče Evropske unije, napredovali smo tudi pri vzpostavljanju skupnega letalskega območja z sosednjimi državami, z Zahodnim Balkonom, Marokom, Gruzijo, Jordanijo, Moldavijo in Izraelom, potem pa še z Tunizijo in Ukrajino gospodarske prednosti, ki izhajajo iz sporazumov z Zahodnim Balkanom in Marokom, so cenjena na 6 milijard evrov v letih 2006 do 2011 z zmanjšanjem eh, letalskih vozovnic za 40 odstotkov od 2005 eh, eh, je Evropska unija sklenjala sporozume tudi z zaključnimi ekonomskimi partnerji ZDA, Kanado in Brazilijo, ampak Evropo je globalna recesija bolj zadela kot preostanek sveta in uh, ogrozila letalske družbe v njihovi konkurenčnosti. Zaradi tega je komisija 2012 predstavila novo sporočilo glede prihodne zunanje letalske politike in soočanje z novimi izzivi tako smo dobili decembra 2002 bolj ambiciozne sklepe sveta. Novi parlament je prav tako pripravil zelo podporno poročilo, ki ga je pripravil gospod Marinesko kot poročevalec. Hvala lepa za to poročilo. Strateško pomembno je, da Evropa ohranja močno in konkurenčno letalsko industrijo, ki in s tem povezuje Evropo z preostalim svetom in moramo spostaviti pogoje, vključno z vse obsežnimi sporazumi z našimi partnerji, s katerimi lahko eh, uspešno nastopamo na prihodnih eh, trgih, kar zadeva prihodne cilje. 2012 smo sprejeli ustrezne sklepe sveta, kjer smo imeli zahteve za mandate Turčijo, Indijo, Rusijo, eh, Srednjo Azijo, ASEAN in Kitajsko. To so bile naše prioritete. Evropa mora zadeve spraviti skozi in a, tukaj opraviti svojo nalogo, tako da ostane konkurenčna na svetovnem trgu. To je potreba po več Evrope, ne manj Evrope, potrebujemo bolj robusten pristop, kot je bila prejšnja evropska politika. V zadnjih desetih letih smo pokazali, da Evropa lahko opravi svoje, nikoli ne bi dosegli, tak, nismo prej dosegli takšnih rezultatov. V tej smeri moramo delevati in braniti evropske interese ter okrepiti konkurenčnost evropske letalske industrije za zagotavljanje rasti, konkurenčnosti in zaposlovanja. Zato je komisija v svojem delovnem programu za leto 2015 predlagala letalski svežen, eh, o katerem se bolj podrobno govori z eh, direktorjem Mašadom zunanja dimenzija je tukaj zelo pomembna. Tukaj se želimo tesno povezati z odborom za promet in bolj splošno Evropskim parlamentom, ko bomo razvijali ustrezno strategijo, letalsko strategijo za Evropo. In bo vključevala tako notranje, kot tudi zunanje zadeve, mogoče nekaj glede sporazume z posameznimi državami, če imamo še čas, če želite. No, če si pogledamo, kakšna je situacija. No, leto 2015 vidite tukaj na prosojnici, kakšni so naši cilji. Želimo dokončati eh, pogajanja Medsednici sporozum za Brazilijo, enkrat nam že ni uspelo, kot veste, predsednica še ni bila pripravljena podpisati sporozum, to je bila sramota za vse nas, zato smo si morali zadevo pogledati bolj natančno in predlagati nove rešitve. In potem moramo prositi ne samo Brazilijo, ampak tudi naše letalske družbe, naša Eh, velika prioriteta je sklenitev sporozuma z Ukrajino. To je tudi znak solidarnosti. Ukrajina je v zelo hudem položaju. Seveda imamo še vprašanja, ki še niso rešene in upam, da eh, bo sta državi tudi v primeru Maroka rešili probleme. ker je treba najti rešitev, kakršna koli že bo ta sprejemljiva rešitev, mora biti vključen tudi sporozum z Ukrajino. V našem interesu je, da Ukrajina postane članica letalske družine, evropske letalske družine in upam, da bomo te probleme rešili čim hitreje. Potem imamo letalski dialog med Evropsko unijo in z ljudskimi državami naslednji krok eh, dialoga pričakujemo v zalivu, zadnji smo imeli v Bruslju in da bomo začeli se resno pogajati o odprti pošteni klauzuli o konkurenčnosti. Potem bomo nadaljevali z razpravo z našimi azijskimi partnerji. Kitajska je sklenila več eh, strankarski sporazum z azijskimi državami, kar je pomenilo veliko razprometa med eh, državami ASEANA in Kitajsko. In ena možnost je, da pripravimo rešitve za posamezne skupine in se potem obrnemo še na posamezne države znotraj ASEAN-a, ki so bolj pripravljene kot druge. Vsekakor pa moramo stopiti na ta trg. Ti trgi namreč eh, brez dvoma rastejo in ponuje veliko poslovnih priložnosti. Mnoge od naših letalskih družb ne samo, da vozi ljudi tja, temveč eh, tudi poslovnežev in pa tudi tovora. Zato je čisto naravno, da najdemo rešitve do, v dobro naših podjetij. Tukaj imamo posebej sporazume o varnosti, ki jih ima Kitajska, pa tudi Japonska, to so sporazumi baza, o katerih bom še nekaj povedal. Z Indijo se poskušamo ponovno povezati ali na novo postaviti pravila, ampak to ni enostavno. Kar je spodbudno je, da je Indija predstavila svoje cilje za generalni sekretarati Kava. Upamo, da bo s tem Indija bolj odprta tudi za dialog. S Turčijo imamo svoje težave, imamo tudi svoje interese. Mm, Turčija je precej visoko na našem seznamu, ampak upajmo, da bo Turčija uh, uspela opraviti svoje. Mislim, da zdaj že štiri leta obravnavajo ta sporozum, kar eh, spet eh, postavlja veliko vprašanj glede njihove motivacije. Mogoče si želijo samo dostop do naših trgov? To je vprašanje, ki si ga jaz postavljam. Mehika bo naravno sledila Braziliji, to je ogromen trg z uh, ogromnimi potencijali. Potem pa je tukaj še Armenija, ki je izrazila interes in namerava ustrezno razvijati svojo zunanjo politiko. Gre za majčkem državo sredi Kaukaza, ampak tudi oni bi morali dobiti priložnost, če jo želijo. Govorimo torej o pošteni konkurenci z našimi partnerji v skladu z uredbo 868 iz leta 2004. Tukaj nimamo ključnih eh, dejavnosti za leto 2014, ampak upamo, da bomo ponovno sprožili to razpravo, ko bomo govorili o letalski strategiji, potrebujemo nek celovit eh, pristop eh, v obravnavanju naših zunanih partnerjev. Drugo vprašanje so pravila glede lasništva letalskih družb in tukaj trenutno spremljamo mnoge primere glede neevropskih investicij v Evropske letalske družbe in še nekaj glede ZDA. Naslednji teden imamo skupni sestanek in se bomo pogledali zadeve skupnega interesa z ZDA. Tudi ta tip je predmet razprave, ampak o tem se nočejo pogovarjati ameriški sindikati. Potem imamo tukaj še varnostno konferenco, konferenco o varnosti v letalskem prometu, ki bo kmalo v Montrealu. Tukaj bomo sodelovali pri poročilih o, v konfliktnih eh, območjih, eh, glede samih eh, zračnih plovil in podobno tam bomo izvedeli več eh, dejstev in številk. Mislim, da lahko tukaj zaključim, kar zadeva prognoze za leto 2015. Eh, mislim pa, da bom s tem tudi zaključil tudi mojo predstavitev in bom raje prisluhnil vašim vprašanjem, ker je drugače dolgočasno, če nekaj nakladam. Kdo bo prvi? Jackie Foster. Kakšno presenečenje. Moraj, moral, bi biti, moral bi si vdahniti, da sem tukaj. To je zelo zanimiva predstavitev najnovejših eh, podatkov. To je bilo pred 12 leti, ker sem že začela delati na tem področju. Mislim, da je komisija zelo dobro upravila svojega, eh, svoje delo, kar zadeva to, kar je bilo doseženo. Pri Braziliji mislim, da nismo nič eh, dosegli. Eh, kar zadeva te sporazume, jih je lažje sklepati z eh, posameznimi državami. Države so na različnih nivojih, glede varnosti pa tudi druga vprašanja. Kar pomeni, da moramo vsako vzeti tako, kot je. Vsekakor bi bilo dobro, če bi dosegli napredek. Sama sem bila poročevalka v senci hm, na to temo. V odboru ne uporabljamo veliko časa, da bi govorili o tem, ker vi naredite nekaj in potem pridete poročati in potem se nakratko pogovorimo o tem. Mislim pa, da je treba napredovati. Ko se že povdarili, je tu še cela vrsta drugih področij, kjer želimo napredovati. Tukaj imate svoje prosojnice in dobro bi bilo, če bi jih lahko dobili. To so zadeve, ki se razvijajo. Mi se pa predstavljajo neke časovnice, glede tistih, s katerimi se niste, še niste spopadli, eh, ne, ne tistih, ki, s katerimi še se niste spopadli, ampak tistih, ki, s katerimi ste že začeli delati. Mogoče bi lahko to obravnavali in kamera, to se pravi za zaprtimi vrati, ne želimo izdajati neke iskrenosti. Dobro bi bilo vedeti, na kakšni stopni ste s eh, posameznimi projekti, ker ste že začeli izpogajanje. To je prva stvar. Potem bomo lahko izbrali posamezne druge, ki pridejo potem na sejo koordinatorjev in potem se bomo odločili, kdo bo pokril kakšno območje. Ampak eh, pri določenih projektih še sploh nismo začeli z delom. Tako da bi mm, radi tukaj jasne informacije, enostavno, ne komplicirano, ker meni je všeč, če vse bolj enostavno predstavljeno kar pa gre za, ko pa gre za baza sporozume o varnosti, tukaj bi bilo dobro vedeti, kje smo, ne da bi razkrivali česa občutljivega. To vam ni treba početi. Toliko o sporozumi, o letalskem prometu, šli boste tudi v Montreal in bomo videli, s čim boste prišli nazaj. To bo tudi zanimiva tema. Vsi se bomo ukvarjali z CTIP-om v posameznih pristojnih odborih, tako da bo tukaj tudi interes. In še ena zaključna točka. O tem ne bomo razpravljali, samo da izpostavim to vprašanje. Ponovno ste menili Gibraltar. Danes smo slišali Gibr Gibraltar, ki je bil tema danes že večkrat. Mimo grede imajo tukaj spodaj razstava. Ko sem prišla. 1999 eh, predsednik depalacijo. Začeli smo z Marsičem, z enotnim evropskim nebom, z jaso, jaso in tako naprej. Takrat so se vse zadeve začele premikati eh, na področju letalstva. Eh, Španci takrat nikoli niso izpostavili vprašanja Gibraltarja. Sporazum, ki se mu upirajo iz leta 2006, je bil sklenjen bistveno prej kot zdaj. Pred dveh let nismo imeli nobenih eh, problemov z vibratarjem. Ne vem, zakaj je. Združeno kraljestvo s tem nima problema. Gibraltar je del enotnega trga, letališče, tudi to vse sodi na področju tega, kar smo dosegli eh, v letališki zakondaji. In mi jih tukaj zastopamo, gibraltarce, ki ne morejo priti sem. Združeno kraljestvo ne želi ničesar zadrževati, zastopamo enotno evropsko nebo in to zakonodajo želimo zagotoviti učinkovit, konkurenčen letalski trg, tako kot vi. Tudi mi si želimo rešitev vprašanja in upam, da bodo kolegi iz Španije, ki imajo mimo grede čudovita golf igrišča, kjer igram na Majorki, rada golf, da bodo kmalo prišli do neke rešitve. In na koncu, kar zadeva EU in ZDA in lasnišče, EU je bila vedno zelo odprta pri skupnem nebu. Komisija pa je želela igrati to, kot eh, da so zelo pomembni malce smo napredovali, ampak eh, nismo še tako daleč in mogoče bi nam lahko še nekaj poročali o tem. Mogoče da se pa ti mi vrati, proti temu nič eh, nimam. Veselimo se, da imamo informacije. Če se pogajamo, ne moremo razkrivati informacije v javnosti, ampak vi nam lahko kaj poveste veseli me, da upravljate svoje delo, delate to, kar počnete. Tukaj smo imeli gospoda Kalasa, zdaj pa je dobro imeti nekoga, ki razume, eh, s čim se ukvarja. Mislim, da smo imeli tudi prej dobro delo, tudi če se nismo strinjali. Vsekakor smo prišli do sklepov in hvala lepa v imenu IKR. Hvala lepa. Thank you, Mr. Chairman. Uh mhm. -huh. Uh, on the one slide you have listed uh, agreement with Azerbaijan. Omenjali ste tudi Azerbejdžan in sporozum z Azerbejdžanom. In potem v Outlooku 2015 ste izpustili Azerbejdžan, zato me zanima, kaj se je zgodilo z Azerbejdžanom. A je problem vsebinske narave? In še nekaj. Predlagal bi da če lahko to zahtevate, da v TTIP-u postavite letalstvo kot eh, prioritetno vprašanje, se se strinjam z gospod Vosel, da moramo to vključiti v pogajanja z ZDA. Hvala. Sitr Koh. Ja, vielen Dank, Herr. Hvala lepa, gospod Rahujoha. Imam nekaj vprašanj, ki vse za tem, kar je povedala že Žaklin. Mogoče še malce bolj konkretno, kakšne posledice vidite iz gibraltarskega konflikta na sporazume s tretjimi državami. Gibraltar blokira vse, kar je povezano z letalskim prometom znotraj Evropske unije. A to vpliva tudi na sporazume z tretjimi državami. Drugič, a je sploh smiselno, da sklepamo sporazume s tretjimi državami, če nimamo nekega enotnega evropskega neba? se ne smešimo, če nimamo lastnega notranjega trga in potem želimo sklepati sporazume z tretjimi. In tretjič vprašanje, te tip eh, prostotrgovinski investicijski sporazum z ZDA, kako vidite eh, ta odnos? Dejali ste, da američani imajo interes, zato imamo mi interes to vključiti v te tip ali bi bili zadovoljni tudi, če bi letalstvo izključili iz tipa? Hvala lepa, Dominik Rike. Zdaj, da je tvoj rožnji. Hvala. Se prečujem, ker sem ujam. Stvari so danes nekoliko zapletene, kot veste. No, ne vem, če ste omenili to, kar vam sedaj sam povedal. Če ste, potem ni treba odgovoriti. Gre za Maroko. Tukaj so specifični problemi glede tega sporazuma. Stvari so blokirane že kar nekaj časa. To bi rad podaril. glede zakonodaje na področju letalstva v Evropi. Tukaj ne bi šel v te razprave, zakaj je prišlo do blokade, kajti nekatere stvari so um, gotovo nenavadne in zaostala ta napredek. Ampak problem pa je, da to zelo škodi naši letalski industriji, transportu in industriji nasplošno. Sedaj v zadnjih dveh letih smo v zelo, zelo kritičnem obdobju. Sedaj ni napredka in to nas stane ogromno denarja. Prav zato, kot je bilo že prej rečeno, ko smo bili z ministrom in pa s komisijo, s komisarjem, te pa komisarko v preteklosti, mislim, da moramo pogledati resnici v oči in nekaj premakniti, kajti tukaj se veliko, veliko dogaja pri letalskih dosežkih na splošno. Nekaj moramo narediti. Hvala. Naslednji pa sem jaz, imam dve vprašanje. Imamo institucionalno vprašanje pred Evropskim sodiščem, eh, toži komisija, svet in eh, parlament se je to pridružil. In to blokira vse skupaj. Vse nadaljne sporazume. Kdaj mislite, da bo prišla sodba? kdaj bo eh, sodišče odločilo, da to eh, ne bo več blokiran. To je institucionalno vprašanje. Drugo vprašanje se nanaša na CETIP. Dieter Koch pravi, da američani nima interesa, da bi vključili galski promet v CETIP. Vse jasno zakaj. Vse imajo velike prednosti, to nima zveze z pošteno konkurenco američani. Lahko izkoriščajo evropski trg, ameriške družbe letijo v Berlin, Pariz, London in povsod drugot. Evropske družbe pa lahko letijo v Ameriko in nazaj, ne smejo pa leteti od New Yorka v Chicago, naprimer. In to je tako že leta in leta, ker ne priznava Evropske unije kot eh, institucije. To je nesramnost in eh, to je velika slabost za nas, zaradi tega ne vidim razloga, da bi sklenili kakšnokoli sporozum z njimi, če Evropske unije kot institucije ne sprejmejo. Sej smo tukaj že več kot 50 let. S temi drugimi državami sklepamo bilateralne sporozume z IDA, pa tega nočejo, zaradi tega, ker imajo seveda ogromno gospodarsko prednost. Zakaj torej menite? da bomo za Evropo karkoli iztržili, če točno vidimo, da ZDA podpišejo samo nekaj, od česa imajo oni koriste. Tudi če se tukaj govori o 500 tisoč delovnih eh, mestih, eh, vse skupaj smo zmanjšali sedaj, ampak vprašati se je treba, komu je kaj v interesu. Vprašanje je, zakaj se tukaj nič ne naredi in zakaj to ni eh, osnova, preden sploh nadaljujemo z pogajanji da v letalskem prometu v pomorskem to velja enako, priznajo najprej Evropo kot institucijo. Zdaj pa lahko odgovarjate na vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa za prijazne besede, za vprašanja, zelo jasno vprašanje. Nisem čisto razumel predsednikovega vprašanja. Govorili ste o Evropskem sodišču. Mi lahko poveste, kaj mislite s tem? ko govorimo o horizontalni uporabi skupnostnega prava, to je primer 2002, na to se lahko navežem, vendar pa vi verjetno govorite o nečem drugem. Želim točno vedeti, o čem govorite, ko ste govorili o sporu med eh, svetom in komisijo in parlamentom. Najprej 2011, sporozum ZDA, Islandija in Norveška, sedaj pa še dva sporozuma, tukaj smo sicer pogajanja dokončali, vendar pa zaradi tožbe pred sodiščem in institucionalnih vprašanj še ni končne odločitve, zato gre. Thank you, chairman. I just needed that. And I need... Hvala lepa. To sem torej potreboval. In sedaj so mi tudi tukaj prišepnili nekaj dodatnih informacij, tako da bom lahko podal pravi odgovor. Všeč mi je predlog eh, gospe Fosterjeve, da bi imeli določene razprave za zaprtim vrati, ker bi lahko govoril veliko bolj svobodno. Kajti, ko se pač pogajaš, ne moreš se skrivati iz kaj skrivnosti. Žal mi je, sicer pogajanja ne bi bilo. Imeti morate nekaj kakšnega duta rokavu, s katerim lahko trgujete. To je zelo dobra zamisel in pripravljen sem podati pregled stanja naših razprav ZDA, ki bodo potekale naslednji teden. Nekaj zelo težavnih tem imamo pred sabo, ko se ne strinjamo z njihovo interpretacijo tega sporozuma in to so ključne določbe, to so poslovne priložnosti za, naše, za naša podjetja. To bi zelo pozdravil. Veliko vprašanje o TTIP-u je bilo. Če je lahko, bi raje odgovoril najprej na to. Predlagali smo, da bi vključili letalski promet v razprave o TTIP-u. Nismo pa razrešili vprašanja o nadzoru nad lastništvom ko smo bili v prvi in drugi fazi trojitega sporazuma ZDA. To je še vedno na mizi. To ni enostranska sprostitev zavez glede nadzora z Evropske strani, da pa želeli bi imeti načrt na združenem skupnem trgu, kjer si priznavamo medsebojne pravice in tudi investiramo. To je še vedno cilj in to je tisti glavni poudarek o pogajanjih te tip. Zaenkrat naši partnerji uklevajo. Tako je trenutno stanje. Nismo pa spremenili politike v komisiji in tukaj ne popuščamo, še vedno nadaljujemo s temi razpravami. Kar se tiče odpiranja trga in dela storitev, pa to ni del investicijskega sporozuma kot takega. Želeli bi torej imeti celovit sporazum med ZDA in Evropsko skupnostjo. To je dogovor, pogodba, ki jo imamo zaenkrat. To je enostransko strinjam se, vendar pa naj vas spomnim, da ko govorimo o dostopu ameriških podjetij do notranje evropskih letališč, potem veliko podjetij, veliko prevoznikov je že imelo ta dostop že prej, še preden smo popisali ta sporazum. To je ta tako imenovana peta svoboščina, tako to imenujemo. Tega ne imenujemo kabotaža. To je še vedno povezovanje. To ni kabotaža, kot jo imamo. In sedaj je magična beseda, seveda, kabotaža. Vedno, ko potrebujem rečane, dam to na mizo, tega ne marajo, potem vedno zavrnejo, vendar pa kot pogajalec lahko povem, da se tem vedno pogajamo in vedno spomnimo na naše interese, da imamo dostop do ameriškega trga. Potem označevanje Fly American in tako dalje, tukaj imamo tudi nekaj težav, to omejuje naše poslovanje v ZDA, vendar pa o tem se na letni ravni pogovarjamo, vsakih šest mesecev in omil bi se na to, če je potrebno, pa se lahko vrnem in povem več za zaprtimi vrati, kje so največje težave. Imamo vprašanja ne samo s trgom potnikov, temveč tudi s trgom dobrin, blaga. Tukaj pa se bom ustavil, ker bi sicer šel predaleč. Potem pa še nekaj pripomp, kar se tiče Maroka, na primer. In potem vprašanje o Evropskem sodišču. Vas, predsednik, mislim, da imamo znotraj skupnosti institucionalno razpravo, vendar pa nam to ne onemogoča izvajanja sporazumov, ki smo jih podpisali. V vsakem sporazumu imamo klauzulo, da bomo izvajali vse dobre in zanimive dele po podpisu. Potem imamo postopek ratifikacije potem pa pogosto razpravo. Svetom z vami, kot ustavno razpravo, kaj je prav in kaj je napak kot instrument, vendar pa to še ni onemogočilo, da bi izkoristili prednosti sporazumov. Preden smo podpisali z Marokom, je bila Tunizija veliko bolj dejavna. In pogoji za našo interakcijo s Tunizijo so veliko boljši. Videli smo prosojnico ki je kazala velikost trga in cene. Ko pa je Maroko sprejel politično odločitev, da bo odprl svoj trg za Evropo in svoje podjetja izpostavil konkurenčnemu pritisku, lahko dobimo to prosovnico, da bi lahko pokazali ta graf. Maroko je ogromno pridobil, mi pa tudi s tem. Torej, govor na vaše vprašanje, ali obstajajo težave, seveda, pri izvedbi so manjše težave, vendar pa nič, kar bi bilo potrebno resnično omeniti tukaj, ni političnih težav. Politična motivacija je na obeh straneh. Celo lokalni, lokalne letalske družbe zelo razširjajo svoje poslovanje na tem področju. Imamo pravo prosojnico? Dobro, postimo to. Azerbajdžan. Leta 2012, ko smo začeli s prvim krogom, 2014. januar, bil Azerbajdžan tudi zelo motiviran sedaj pa je vse tiho. Mi smo pripravljeni. Mi pritiskamo, vendar pa zaenkrat nacionalni prevoznik torej še nima stališč. Čakamo jih, predstavili smo naše predloge, naš mandat, slišimo pa da torej gre za proces prevoda, da morajo vse skupaj še prevesti. To je ta konkreten odgovor. Imam pa še eno predstavitev, zelo na hitro, če vas to seveda zanima. No, ja, no sedaj vidite prosovnico v Maroku. Tukaj lahko vidite gospod Rike. Vidite? Odlično tam imate zaslon. Tako, hvala lepa, to so vsi moji odgovori. Prav, hvala lepa. In tako smo zaključili tudi s to točko. Sedaj pa še točka razno. Nihče se ni javil. Dan, äh, uh, Ko zaključujemo sestanek. Želim vam vse dobro do naslednjič. Se vidimo naslednjič. Vi se lahko odločite, predsednik. Še nekaj prosvojnic imam o sporozumih o varnosti v zračnem prometu. Če imate čas, lahko to storimo, pozno je že. Lahko bi vas obvestil in bi bil zadovoljen, če bi vas lahko obvestil. Od tega nisem razumel. Mislil sem, da iščete prosojnico. Prav, prav, prosim. So I to say a few words about Še vedno se učim. Torej, nekaj deset o dvostranskih sporozumih o varnosti zračnem prometu. Imamo celovite, potem pa imamo tudi dvostranske. In to je zdaj prva prosojnica. Torej, kaj imamo? Naslednja prosojnica, prosim. Imamo sporozum EU-ZDA, EU-Kanada in EU-Brazilija. Vse to vključuje elemente o varnosti. Vsi ti celoviti sporozumi vključujejo tudi varnost. In imamo baso s tremi državami. Prvega smo opisali junija 2008, 2011 maja je vstopilo veljavo s Kanado, tudi 2011 Brazilijo, pa avgusta 2013. Kot veste, so te države tudi zelo velike proizvajalke letal. In to je seveda dobro. Če so do, dovolj visoki standardi za nas, potem se zagotovi vzajemno priznanje. To je pravni instrument, ki odstranja nepotrebno podvajanje pri nadzornih dejavnostih, izboljšamo pa varnost. In to o tem razmišljamo in to upoštevamo v kontekstu celovitih eh, zrač, odnosov na zračnem področju in sporozumov s ključnimi dejavniki. Seveda pri Boeingu si tudi želimo, da je njihova raven varnosti na naše rane, da ni potrebno potem tega podvojevati in da ne vključujemo naše evropske agencije v ta nadzor. Petri, ki je tudi veliko kot parlamentu, tako da mu lahko namenite bolj specifično vprašanje. EASA je tista, ki izvaja te sporazume. V bistvu gre za sporozum o priznavanju, ko priznavamo visoko raven varnosti druge strani. In potem imamo tudi zakonodajno sodelovanje na visoki ravni na tem področju. Zakaj vam to sedaj sporočamo? Da boste vedeli. Omenili smo Kitajsko in Japonsko. Kitajska je naslednji veliki partner, ki jih tudi zanima sklenitev sporozuma o sodelovanju v zračnem prometu. Nimamo še mandata, vendar pa bo to potrebno storiti. Zakaj? Imamo Airbus, industrijski interes. Na kitajskem je tudi Airbusova tovarna in želimo si, da bi Airbus A380 in 315 bili nazoči na kitajskem trgu. Kitajci pa si tudi želijo tržiti svoje izdelke na trgu evropskem trgu. Gre za komak letalo, to je njihov drugoj, vendar pa niso še pripravljeni, bodimo pošteni. Potrebno je torej vzbuditi zaupanje, kaj to pomeni. To je točno to, kar so američani storili z nami, ko je jasa bila vzpostavljena. Nihče ni menil, da bo dejansko lahko kos nalogi. Potem pa smo pokazali, da smo manj zapletenih do bolj zapletenih proizvodov, uspeli odstraniti podvajanje. To, to je trajalo kar nekaj časa, 5-7 let, da smo to dosegli. Tak je naš pristop tudi s Kitajci, kajti načeloma Kitajci nimajo izkušen pri certifikaciji in trženju velikih kompleksnih proizvodov, kot so letala. To je naša strategija. Torej, zdaj to veste. Ko boste razpravljali s kitajskimi partnerji, zelo smo odprti, vendar potrebujemo spodbujanje zaupanja. Kot je tudi Barozo, Kitajce veliko krat dejal, ko so dejali, da moramo nekaj streti glede partnerstva pri varnosti, pa je potem bilo rečeno, da nimamo prijateljev, kar se varnosti tiče. In potem Japonska, mislim, da Mitsubishi tudi proizvaja in tudi tukaj so interesi, torej na področju industrije. Vendar pa po tsunamiju in po začetnem odpiranju Japonske so se nekoliko upočasnili, kar se tiče sodelovanja na drugih področjih. Tako da mislim, da smo tudi tukaj precej ambiciozni in tukaj imamo čas. In to je sedaj še ta moja druga predstavitev, upam, da ni bila predolga. Ah, ne, hvala lepa. Kakšno vprašanje? Not, have... Ne. No, včeraj in danes smo veliko delali, trdo delali, sedaj pa smo končali. Se vidimo naslednji mesec. Nasvidenje.